Cari colleghi, eh, grazie per la Dragi colleghi, hvala za vašo skoraj da točno prisotnost v dvorani. Imamo še nekaj prostih mest, ampak eh, upoštevali bomo natančnost predsednice Švicarske konfederacije, torej točnost Švice. Predsednica Švicarske konfederacije je prišla danes k nam na obisk, zato je ne bomo pustili predolgo čakati. Skupaj z njo pa je tukaj z nami tudi predsednica odbora eh, za sodelovanje eh, za zunanje zadeve eh, Švicarske konfederacije in nekateri drugi člani delegacije. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim, gospa predsednica. Evropska unija in pa Švica imata že odnegdaj zelo tesne vezi. Delimo iste vrednote in Evropska unija in Švica lahko sodelujeta pri soočanju z skupnimi izzivi. Pred kratkim je predsednik Evropskega parlamenta ki so ga spremljali nekateri predsedniki odborov, med drugim eh, tudi nekateri člani našega odbora, ki jih danes ni tukaj, govorim o podpredsedniki Fiorelli Proveri. Zagotovo bo še prišel k nam in ta obisk eh, kaže veliko zanimanje Evropske unije za Švico. Evropska unija in Švica imata veliko skupnih strateških prednostnih nalog. Eh, Vzhodni Balkan, eh, Bližnji vzhod, eh, Severna Afrika in tako naprej. Kar zadeva Severno Afriko, vem, da ste bili skupaj z baronico Ashtonovo v Tuniziji, ko je bila ustanovljena delovna skupina za sodelovanje med Evropsko unijo in Tunizijo. Sodeloval sodelovali so tudi kolega Salafranka, eh, Panceri in pa eh, gospa Nec, koordinatorka skupine Alde, ki je še ni tukaj, bo pa zagotovo prišla. Podpora vaše države je bila zelo pomembna in je pomembna v obdobju sprememb eh, v Severni Afriki. Ne želim še naprej zapravljati časa. Raje bom dal čas za govor kolegom, zahvaljujem se vam uh, za vašo prisotnost in z velikim veseljem bom prisluhnil vašemu prispevku. Beseda je vaša. Merci, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Dovolite mi, da se vam zahvaljujem. Zahvalim za vaše povabilo, ki Nam je v veliko čast, v veliko veselje me je, da lahko spregovorim pred tem pomembnim odborom o zunanji politiki Švice. V številnih pogledih je Švica tesno povezana z državami članicami Evropske unije in zicer smo povezani do takšne mere, da je naš odnos še skoraj da tako tesen, kot eh, je odnos med državami članicami Evropske unije. Imamo 120 eh, bilateralnih eh, sporazumov, poleg tega sodelujemo v šengenskem sporazumu, gre za prosti pretok oseb. In mislim, da tega odnosa ne moremo primerjati uh, z odnosom z nobeno drugo tretjo državo. Kljub temu pa nas Evropska unija obravnava kot tretjo državo. Spadamo v območje oziroma v področje mednarodne politike Evropske unije in parlament je pristojen za to področje in eh, zaradi tega mora odobriti tudi eh, sporazume z Švico. V veliko veseljem je, da sem lahko danes torej tukaj pri vas ravno iz tega razloga. Dovolite mi kratek uvod, preden predstavim dejanske odnose med Evropsko unijo in Švico. Najprej samo kratka pripomba. Novo razmerje sil v svetu. Industrijske države oziroma delež razvijajočih se držav oziroma razvitih držav se je znižal iz 60 eh, na 20 odstotkov v svetovnem gospodarstvu, medtem ko eh, se je okrepil eh, položaj razvijajočih se držav. Torej, zahodni svet ima spremenjeno vlogo v svetu in predvlada zahodnega sveta se bo kmalo končala. To je prva ugotovitev, s katero se moramo soočiti. Danes živimo v globaliziranem svetu, skupaj se moramo soočati z izzivi, kot eh, so epidemije, eh, migracije in tako naprej. Rešitve na takšne izzive ne moremo najti, če se skuša za temi izzivi soočiti ena država sama. Zaradi tega so potrebna večstranska prizadevanja, potreben je pluralizem in pa iskanje rešitev v sodelovanju z drugimi državami. Odgovor Evrope na te izzive pa je integracija, združevanje Evrope. Združena Evropa se bo lahko bolje odzvala na mednarodne izzive. Švica pa ni del Evropske unije in rada bi vam povedala, kako se z to situacijo soočamo. Kako skušamo uveljaviti naš vpliv v svetu. Kako skušamo zagovarjati naše interese, ki se osredotočajo predvsem na varnost naših državljank in državljanov. Po eni strani se osredotočamo na odnose z Evropsko unijo, po drugi strani pa na privilegirano partnerstvo. Poleg tega se osredotočamo tudi na politiko do vzhodnega sosedstva, na razvojno politiko in gospodarsko politiko. Najprej naj se osredotočim na odnose med Evropsko unijo in Švico. Smo eh, članica sveta Evrope, smo članica prostotrgovinskega območja, poleg tega smo tudi članica organizacije OVSE. Želimo zmanjšati gospodarske in socialne razlike v Evropski uniji. Samostojno prispevamo k razvoju držav, ki so eh, pristopile k Evropske unije leta 2004. Več kot 12 eh, milijonov evrov smo vložili v izboljšanje železniških povezav med eh, severom in jugom. Poleg tega pa prispevamo tudi k evropski politiki na Balkanu. Z vsemi sredstvi zunanje politike smo zastopani na Kosovo. Sami, gospod predsednik, pa ste omenili tudi Severno Afriko. Že od začetka dogajanj v okviru arabske pomladi je bila Švica zastopana v Severni Afriki. Zagotovili smo pomoč, poskrbeli smo za ustvarjanje novih delovnih mest, poleg tega pa spodbujamo razvoj majhnih in srednje velikih podjetij. Poleg tega si se ukvarjamo tudi z vprašanjem vračanja premoženja uh, nekdanjim voditeljem teh držav. Evropska unija je torej za Švico zelo pomembna, kot sem dejala, imamo 120 bilateralnih sporazumov in pa sistem, ki bi ga lahko imenovali bilateralni sistem. Švica je sklenila dvostranske sporazume, ki so bili v našem lastnem interesu. Sedaj pa se še pogovarjamo o dvostranskih sporazumih na drugih področjih. Tukaj gre predvsem za institucionalna vprašanja. Začeli pa bi radi tudi z novim pogajalskim eh, krogom glede pomembnih vprašanj, kot eh, so. Eh, liberalizacija kmetijske trgovine oziroma trgovine na področju kmetijstva, eh, potem eh, določanje cen energije in tako naprej. Švica ima dostop do trga Evropske unije, pri tem pa mora upoštevati tudi nadaljni razvoj evropskega trga in To smo tudi pripravljeni storiti, vendar pa je potrebno upoštevati neodvisnost Švice. Poleg tega je potrebno spoštovati eh, švicarsko zakonodajo, švicarske postopke. Gre za uporabo sporazuma med Švico in Evropsko unijo, gre za uporabo evropske zakonodaje, in pa evropskega kazenskega prava. Na to temo trenutno potekajo pogovori. Povedati moram, da je Švica zelo pomembna partnerica za Evropsko unijo, Evropska unija pa je pomembna partnerica za Švico. Švica je druga najpomembnejša gospodarska partnerica Evropske unije, tako je za ZDA in je eh, tudi eh, druga eh, najpomembnejša stranka Evropske unije. 80 odstotkov naših, našega uvoza prihaja iz Evropske unije in 60 odstotkov našega izvoza poteka v Evropsko unijo. Presežek znaša 24 milijard. Presežek v trgovini. Kar zadeva zunanjo politiko, obstajajo področja, eh, na katerih delamo z roko v roki in ki sem jih že prej omenila. Sedaj pa k drugi točki. Vzhod. Švica je hitro ugotovila, da se je razmerje sil v svetu spremenilo in zaradi tega moramo bolj razviti naše odnose z vzhodom. Odprli smo nova veleposlaništva, nove konzolate in že od leta 2005 eh, sklenjamo strateška partnerstva z različnimi državami, z ZDA, z Brazilijo, z Južnoafriško republiko. In tudi z drugimi državami, zagotovo jih nisem vse omenila. To je proces, ki poteka in te odnose vedno bolj utrjujemo. Ta pristop Švice nam omogoča tudi izvoz v te države. Tretja točka. Položaj Švice oziroma stališče Švice, kar zadeva mir in pa razvoj. Švica želi biti soudeležena v teh procesih, pri čemer pa je potrebno upoštevati tradicionalno načelo neutralnosti in neodvisnosti. Švica je država, ki je objektivna, ki ničesar ne prikriva. spoštujemo eh, mednarodno pravo, podpiramo humanitarne eh, zadeve, podpiramo prizadevanja Rusije v Gruziji, podpiramo prizadevanja ZDA. Poleg tega smo posredovali v odnosih med eh, Turčijo in pa Armenijo. Podpisan je bil protokol in sicer leta 2009 in posredovali bomo tudi med Gruzijo in Rusijo, ko gre za rešitev problema v zvezi z pristopom Rusije k svetovni trgovinski organizaciji. Švica ima posebno vlogo tudi na Bližnem vzhodu, kajti Švica ni strateška udeleženka v tem procesu, Evropska unija ima drugačno vlogo. Namreč Evropska unija ima strateško vlogo v kvartetu, medtem ko se mi zauzemamo bolj za mednarodno humanitarno pravo, za spoštovanje eh, človekovih pravic in za vzpodbujanje razvoja na tem območju. Podprli smo sporazum med civilno družbo eh, na izraelski in pa palestinski strani gre tak, za tako imenovano ženevsko pobudo. Ta dokument je bil objavljen letos poleti in 80-90 odstotkov naših predlogov je vključenih v ta dokument, kasneje pa. Uh, bo to tudi najbrž del dokumenta o vzpostavitvi miru na Bližnem vzhodu. Tako, gospod predsednik, toliko za ovod, sedaj pa bi se z veseljem pogovarjala z člani vašega odbora. Z veseljem bom odgovorila tudi na vaše vprašanja in pripombe. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kar nekaj kolegov se je javilo k besedi. Najprej bom dal besedo gospodu Svobodi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa predsednica. Hvala za vašo predstavitev vaših ciljev in nalog. Kot Avstrijec sem seveda žalosten, da Švica ni del Evropske unije, ampak o tem sedaj ne bi želel govoriti. Zanimata me predvsem dve stvari. In sicer, kje vidite manevrski, manevrski prostor za izboljšanje in tesnejše odnose med Evropsko unijo in Švico? Na katerih področjih bi lahko še kaj več storili, če izuzamemo članstvo Švice v Evropski uniji? Sam razumem švicarsko politiko, ta je zelo aktivna in pogosto je tudi v skladu z politiko Evropske unije. Zanima me, ali imate kakšno vizijo glede nadaljnega razvoja odnosa med Evropsko unijo in Švico. Druga tema pa je eh, vroča tema eh, bančne tajnosti eh, v Švici. Sam osebno tega načela ravno ne zagovarjam, Sedaj imate z Nemčijo že sporozum, ki pa mislim, da še ni bil izveden, da je obtičal v eh, Bundesratu. Številni menijo, da podobreme eh, sedanje krize nosili v glavnem eh, revni prebivalci Evropske unije, kajti Eh, bogataši so svoje premoženje že varno naložili uh, v Švici, kjer so vsaj deloma zaščiteni pred uh, obdavčenjem. In po mojem mnenju to ni ravno pravično. Ali je to res, kaj menite? Ali je res, da so bogati Grki že zavarovali svoje premoženje in ga naložili v Švici? To je vprašanje, ki si ga vedno znova zastavljajo državljani Evropske unije in zanima več. Hvala lepa, gospod Svoboda. Gospod Panceri nas mora k malu zapustiti. Če tudi prihaja iz iste poslanske skupine kot gospod Svoboda, mu kar takoj dajem besedo. Gospod Panceri, beseda je vaša. No, pri nas smo socialisti in demokrati. To ni povsem eno in isto. On je govoril v imenu demokratov, jaz bom pa v imenu socialistov. No, kakorkoli že. Najlepša hvala za vaš obisk, gospa predsednica. Imam dve vprašanji, ki jo želim zastaviti. Z velikim veseljem vas pozdravljam tukaj, čeprav sem se srečala že v Tuniziji pred nekaj tedni. Zanima me sodelovanje v procesih eh, sprememb eh, v Severni Afriki. Me tudi, zanima me tudi humanitarna pomoč in pa naložba premoženja v Švici strani nekaterih voditeljev teh držav. Eh, Švica je dejala, da je pripravljena sodelovati v teh eh, postopkih in moje vprašanje je, eh, kakšna je trenutna eh, situacija, kar zadeva vračanje premoženja. Vem, da je za to potrebno sprejeti določeno zakonodajo. In še naslednjo vprašanje. Ena izmed tem, ki bo igrala pomembno vlogo v partnerstvo z jugom je tema mobilnosti. Vaša država želi seveda ohraniti suverenost in neodvisnost. Zanima pa me, ali je Švica pripravljena sodelovati z Evropsko unijo pri vzpostavitvi novega procesa mobilnosti. Pri tem se želimo seveda izogniti neusklajenemu pristopu. Zanima me torej, ali je Švica pripravljena sodelovati z Evropsko unijo na področju mobilnosti. Predvsem, ko gre za povezavo z Južnim sredozemljem. Hvala lepa, kolega Panceri. Takoj bom dal besedo predsednici, tako da bomo imeli bolj živahen dialog. Izvolite, predsednica. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi, da odgovorim gospodu Svobodi in gospodu Pancerju. Naj najprej na splošno govorim o Severni Afriki. Na druga specifična vprašanja bom odgovorila kasneje. Severna Afrika, ustaje, ki so se zgodile na tem območju, so imele učinek tudi na Švico, tako kot na Evropsko unijo. To je izziv, s katerim se moramo soočiti kar se da hitro. Švica ni imela posebno dobrih odnosov z sistemom predsednika Benalija in sicer zaradi nezadostnega spoštovanja človekovih pravic. Dogajanje leta 2005 je imelo zelo negativen učinek na odnose med Švico in pa Tunizijo. Z Libijo nimamo nobenih eh, odnosov več. Dva švicarja sta namreč eh, v Libiji bila talca in eh, takrat smo odnose z Libijo pravzaprav prekinili. Zato je potrebno povedati, da smo se razmeroma hitro odzvali na nedavne dogodke v uh, Tuniziji, Egiptu, pa tudi v Libiji. Nismo zagotovili le humanitarne pomoči, ampak smo ponudili tudi delovna mesta. in pa sprejeli ustrezne ukrepe v zvezi z premoženjem nekdanjih diktatorjev. Švica namreč meni, da eh, to ni premoženje diktatorjev, ampak premoženje teh držav in da je potrebno to premoženje državam vrniti in to ni novo stališče Švice. Mi eh, imamo namreč vodilno vlogo pri vračanju premoženja. Že dolgo poslušamo očitke o pranju denarja in imamo tudi zakon, ki eh, to preprečuje. Torej banke in hranilnice eh, morajo posredovati ime eh, lastnika bančnega računa in v skladu z tem so potem sprejeti ukrepi. Drugi ukrep eh, pa je zaplemba premoženja, eh, zamrznitev eh, sredstev na bančnih računih. To se je zgodilo tudi v primeru Benalija in pa Mubaraka. Sredstva smo zamrznili, tako da jih diktatorja nista mogla prenakazati v kakšno drugo državo. Pri tem pa je seveda potrebno poštevati tudi eh, pravosodne postopke. Švica je pravna država in zaradi tega bo morda ta postopek trajal nekaj mesecev, ker je potrebno najprej razjasniti določena pravosodna vprašanja. In tukaj se zato pojavljajo težave in obiskala sem Tunizijo skupaj z delovno skupino za sodelovanje med Evropsko unijo in Tunizijo in Tunizija. Tunizijo je zanimalo predvsem, eh, kaj lahko storimo, da bi se premoženje Benalija, ki je zamrznjeno v Švici in drugih državah, vrnilo v Tunizijo. Imamo zakon, ki pravi, da je potrebno to premoženje kar se da hitro vrniti, eh, še prav posebej v primeru, ko vlada pade. V primeru Tunizije je postopek nekoliko drugačen, uložili eh, so namreč eh, pravno zahtevo in zaradi tega tudi poteka pravosodni postopek in ta eh, postopek bo seveda trajal precej časa. Če bi želeli ta postopek pospešiti, potem bi bila potrebna resolucija Združenih narodov. V primeru Libije se je to zgodilo. Gre za premoženje, ki je bilo v lasti države. To premoženje bo takoj vrnjeno Libiji, kajti sprejeta je bila resolucija Združenih narodov. Sprejel jo je odbor za sankcije in to je bil hiter sklep eh, v dobro Libije. V primeru Egipta in pa Tunizije se to ni zgodilo in zaradi tega ne moremo delovati tako hitro kot v primeru Libije. Če želimo torej pospešen postopek, je potrebna resolucija Združenih narodov. Švica pa nima nobenega interesa, da bi obdržala sredstva teh nekdanjih despotov in v Švici imamo 5 milijard. oziroma 5 milijard smo že vrnili eh, državam in sicer 1,7 milijarde neposredno iz eh, Švice. Toliko o našem posegu v Severni Afriki. Sedaj pa vprašanje, kje lahko najbolje sodelujemo z Evropsko unijo na področju zunanje politike. Kar zadeva Severno Afriko, mislim, da sem na to vprašanje že odgovorila. Eh, potem pa je tukaj seveda tudi Balkan. Tudi na tem področju obstaja partnerstvo. Švica doluje, sodeluje v misiji EULEX eh, na Kosovo. Zelo veliko je prebivalcev nekdanje Jugoslavije v Švici. Gre za ogromno skupnost in zaradi tega Švico to območje tudi zanima in zaradi tega tam tudi delamo z roko v roki eh, z Evropsko unijo. Naj povzamem, Švica ima evropsko politiko, če tudi ni članica Evropske unije ima pa tudi sosedsko politiko z eh, Severno Afriko, z Ukrajino in z drugimi državami na meji Evropske unije. Torej mislim, da imamo skupne interese in zato tudi tesno sodelujemo. Nadaljne vprašanje pa je bilo vprašanje bančne tajnosti. Dovolite mi, da ob tem še enkrat povem naslednje. Švice ne zanima kopičanje premoženja z namenom, eh, da to ne bi bilo obdavčeno v državah izvora. Zaradi tega smo sklenili tudi eh, sporazum o izmenjavi informacij in poleg tega prilagajamo tudi naše sporazume z posameznimi državami. Imamo že 38 novih sporazumov v skladu z novimi pravili. Ko gre za informacije o davkih, eh, za utajo davkov in tako naprej. In uh, potem k davko pri izvoru, tudi tukaj je bil že sprejet sporazum in sicer med Švico in Združenim kraljestvom. Švica se in pa z uh, Nemčijo. Uh, Švica se zauzema za tako imenovan čist denar in ta sporazum se osredotoča na to, da naj ne bi šlo za obdavčenje kasneje, ampak za obdavčenje pri izvoru in sicer v višini 35 odstotkov. In to je potem uh, končni davek. Na ta način uh, naj bi torej obdavčili dividende. tukaj gre za. Um, za uh, davek na obresti in pa uh, in za davek na hranilne vloge. Z tem namenom smo torej sklenili te sporazume in smo prilagodili eh, ta davek eh, davko v izvornih državah. Zastavili smo tudi s temi tudi vprašanje v povezavi z eh, Grčijo. Tudi Grčijo zanima takšen sporazum z Švico in pripravljeni smo se pogovarjati z vsemi državami, ki jih takšen sporazum zanima. Naj še enkrat ponovim, na noben način nas ne zanima, kopičanje premoženja, eh, ki bi bilo predmet davčne utaje v državah izvora. Želimo rešiti probleme na tem področju in sicer za pogledom tako v preteklost, kakor tudi v prihodnost. Mogoče bi rada spregovorila tudi moja kolegica iz odbora za zunanje zadeve. Tudi mene veseli, da lahko danes imamo to izmenjavo mnen in rada bi odgovorila na vprašanje, ali obstaja manevrski prostor za okrepljeno sodelovanje med Švico in Evropsko unijo. Najprej bi rada povdarila, da. Naš odbor za zunanje zadeve zelo intenzivno obravnava področje evropske politike. Evropska politika je ena izmed eh, naših prednosti in eh, tudi, evropski, in tudi naš parlament eh, dogajanje na tem področju zelo skrbno spremlja. Želimo si še tesnejšega sodelovanja med Švico in pa Evropsko unijo. Kot je dejala predsednica Švitske konfederacije, je naše sodelovanje že izjemno tesno. Obstajajo še določene gospodarske ovire, kajti Švica je tretja država in ni del eh, skupnega eh, notranjega trga Evropske unije, poleg tega imamo tudi lastno valuto. Kljub temu pa imamo eh, zelo dobro gospodarsko izmenjavo, 60 odstotkov našega izvoza gre v Evropsko unijo in 80 odstotkov našega uvoza prihaja iz Evropske unije. Dogovorili smo se o odpiranju trga po sektorjih na določenih področjih. Eh, bi lahko še poskrbeli za vzajemno odpiranje trga, kaj ti to bi bilo tako v interesu Evropske unije, kakor tudi Švice. Druga možnost za izboljšeno in tesno sodelovanje pa je eh, politično in pa institucionalno področje. Kot je povedala predsednica, sodelujemo tudi na področju zunanje politike, na kriznih območjih, eh, pa tudi na mednarodni ravni v mednarodnih organizacijah. Glede na novo, močnejšo in tudi bolj demokratično vlogo Evropskega parlamenta, pa mislim, da bi morali okrepiti tudi institucionalno sodelovanje med švicarskim parlamentom in pa med Evropskim parlamentom. Torej mislim, da je potrebna intenzivna izmenjava med obema delegacijama torej, Evropskega parlamenta in pa švicarskega parlamenta. Pa tudi današnja izmenjava mnen je odlična priložnost. Na ta način bomo izboljšali vzajemno razumevanje in ukrepili dialog. Gospod eh, predsednik, pozabil sem odgovoriti še na eno vprašanje, je povezano z mobilnostjo. Smo članica šengenskega območja, poleg tega smo podpisniki Dablinskega protokola. V okviru Ministrskega sveta za pravosodje so potekajo stresne razprave In eh, tukaj so se države članice izrekle eh, za. Gospod Anža, za predsednik pododbora za varnost in obrambo. Gospa predsednica, govorili ste o vlogi svoje države kot eh, posrednice v kriznih situacijah in vloge švicarske diplomacije naprimer tudi na Balkanu. Govorili ste tudi o Kaukazu. To je zelo občutljivo območje. Zanima me vaša ocena možnosti ponovno izpostavite pogajan med Rusijo in Gruzijo. Verjetnost, da se bo to zgodila, eh, se zdi zelo majhna v tem trenutku. Ampak tako kot pri Balkanu ima vaša država določen pliv, ki ga lahko izkoristi z vplivanje na obe strani. Vprašanje, kako bi to v praksi se uskladilo s tem, kar počne Evropska unija. Imate neke posebne kanale, ki bi jih lahko dali na voljo Evropske unije, kakšne mehanizme bi lahko uporabili. Hvala, gospod Donža. Gospa Lunaček. Merci, Monsieur le Président. In tudi de moi, Madame Kalmirej. Euh, Hvala lepa. Dobrodošli tudi gospa Kalmirej. Dobrodošli v našem parlamentu. Tudi sama prihajam iz eh, sosedne države kot gospod Svoboda iz Avstrije, kot Avstrika in tudi kot predstavnica zelenih bi me veselilo, če bi Švica postala članica Evropske unije ampak vem, da so to samo pobožne želje še za enkrat. Pravzaprav ne razumem eh, resnično, zakaj je toliko ljudi v Švici, ki ne želijo tudi soodločati, ne pa samo sofinancirati. Ampak to je drugo vprašanje. Naj nekaj povemo o zunanjih političnih vprašanjih, potem pa bi se lotila tudi vprašanja bančne tajnosti. Omenjali ste Zahodni Balkan, tukaj zelo cenim odrežbo Švice, sploh v Euleksu, sama sem poročevalka za Evropski parlament za Kosovo. Zavedam se, da imamo v Švici veliko skupnost kosovskih Albancev. Mož je dlje časa živel v Ženevi. Problem, ki ga tudi imamo, je in ga večina držav oziroma veliko držav ne prizna pa obstaja, a vidite vi svojega zvornega kota kot nečlanica Evropske unije možnosti za spodbuditev teh preostalih držav, ki bi jih lahko prepričali, da bi bilo bolje, če bi Evropa bolj priznala Kosovo, kot je trenutno. Kar zadeva Južni Kaukaz, je gospod Donžon že postavil osrezno vprašanje. Sečela sem se z gospod Aljavini, švicarsko strokovnjaki za to področje. Tukaj smo razpravljali tudi o vašem poročilu, ko gre za to, kar se dogaja pred eh, vojaškim spopadom. Če se smo priča situacijam, ko se veča nasilje, nestrpnost. In tukaj bi me zanimalo vprašanje, kako vidite ženevske pogovori in možnosti rešitve. Zdaj pa k vprašanju bančne tajnosti. Dejali ste, da želi Švica odigrati pionirsko vlogo. Dejali ste, da vas eh, ne zanima pobiranje denarja tisti, ki ne plačujejo davkov v svoji domači državi. Ampak že v primeru Grčije smo videli, slišali smo od grške vlade, da nekje 200 milijard eh, grškega denarja, grškega premoženja v Švici. In to je premoženje, ki v Grčiji ni bilo obdavčeno. Dejali ste, da razmišljate o nekem sporazumu za Grčijo glede obdavčitve premoženja. Ampak to bo trajalo zelo dolgo. Kakšne možnosti sploh vidite, sploh eh, glede na dramatično krizo, ki se nam odvija pred očmi, da bi ta denar, ki je verjetno neobdavčeno prišel na švicarske račune in tam obležal, da bi ta denar se sprostil tako da Švica ne bi veljala za davčno oazo še naprej. Hvala lepa, gospa Lunaček. Gospod Rubik, podpredsednik delegacije za odnose z Švico. Äh, Hvala lepa. Eh, Rico se zahvaljujem za to srečanje. Opravičil bi tudi kolega Gallagherja. Glede na dol kratkotrajne odnose, še vedno prizadevamo za napredek v naših odnosih. Švica je že odnegdaj zgled za Evropo s 26 kantoni in tremi uradnimi jeziki. Je Švica zelo uspešna država in to že dolgo časa. Unija ima 27 držav članic in 23 uradnih jezikov. In lahko rečem, da smo se od Švice veliko naučili in se še lahko naučimo, sploh pri davku na, dodatno, na dodatno, dodano vrednost. Pri vas je to zelo sodoben sistem, iz katerega bi se lahko Evropska unija še marsikaj naučila ali pa financiranje preko UPS-a. Tudi na tem področju bi se morala Evropska unija bolj ozreti na to, kar počne Švica na tem področju. Tudi tukaj se lahko veliko naučimo. Na področju energije ohranjate odnose z Iranom, sploh eh, s pozitivnimi silami in tako ste prevzeli vlogo posrednika, pa ušaljena obsojenja nikoli niso eh, dobra. Sredi tega se moramo sredotočiti na tiste, ki nameravajo skupaj z nami razvijati pozitivne strategije, ne pa kršiti človekovih pravic. Zato mislim, da je bilo na področju energetike zelo dobro, če bi se Švica pridružila ESI, Evropskem regulatorju. ESA je odgovorna za to, da bomo dobro izkoristili vode, ki tečejo po čez Evropsko zemlje. In eh, Švica lahko tukaj zelo dobro sodeluje eh, s pričo zapiranja jedrskih eh, elektrarn. Mednarodno gledano bi bilo dobro za Švico, če bi sodelovala v programu Erasmus Mundus eh, in okrepila sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami. Švica je na tem področju že vodila veliko razprav in veseli me, da se lahko pogovarjamo tudi z vami in si želimo še bolj intenzivnega sodelovanja s Švico. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Hvala lepa, gospod Ribok. Gospod Salafranka. Eh, Hvala, gospod predsednik. Dobrodošla, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil za vašo prisotnost danes tukaj. Zadovoljen sem, ker sem bil tudi prisoten v Tuniziji pri uh, začetku delovne skupine. Videl sem pozitiven prispevek eh, in aktiven prispevek, ki ga daje vaša država, ko gre za pranje denarja, za preprečevanje pranja denarja in drugih nepravilnosti. Mislim, da ste zelo pripravljeni sodelovati in to je zelo pozitivno. Žal mi je, da sem zaradi drugih obveznosti prišel prepozno na sestanek, e, ampak prepričan sem, da mora Švica biti Eh, zavezana um, partnerica Evropske unije, še posebej, ko gre za uh, globalne teme, za boj proti terorizmu in tako naprej. Tudi v Kolumbiji iščemo mirno rešitev in Švica je pri tem pokazala jasno zavezanost tudi pri boju proti terorizmu, pri zaščiti okolja in drugih pomembnih temah ima Švica pomembno vlogo. Torej, njena vloga je na globalni ravni zelo pomembna, tudi ko gre za energijo. Švica je tudi del šengenskega prostora. Komisija je pripravila zeleno knjigo o demografskih spremembah za naslednjih 35 let in uh, s temi problemi se sooča tudi Švica. Mislim, da bi morali sodelovati, ko gre za določene teme na mednarodni ravni. Ne smemo tekmovati drug z drugim. E, Švica je izgubila predsedovanje uh, oziroma izgubila mesto v eh, generalni skupščini, eh, dobil pa jo je nek kandidat iz Evropske unije. Pri nekem drugem, za neko drugo mesto pa sta se prav tako potegovala Švicar in predstavnik EU in je mesto dobil Švicar. Torej, mm, resnično se vsi skupaj trudimo in en drugemu moramo biti v oporo eh, pri reševanju mm, težavnih vprašanj. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Salafranca. Za konec še gospod Švab. Ja, Dank, <clears throat> mal möchte... Hvala, gospod eh, predsednik. Zahvalil bi se tudi gospe Karmirej za obisk eh, v našem parlamentu in odboru. S tem ste pokazali, da Evropski parlament prevzel vlogo enakopravnega sozakonodajalca, torej ima večji pomen. No. Povem, da odbor za zunanje zadeve pri stopni integraciji obravna Švico kot eh, tretjo državo, da je pri tem preveč političen, zato da bi se lotil, proble lotil določenih problemov, ki jih imamo v bilateralnih odnosih eh, med Švico in državami članicami Evropske unije. Zato bi me veselilo, če bi, ko boste prišli še enkrat, eh, obiskali tudi druge odbore, tako da se bi lahko ukvarjali tudi z drugimi temami. Prej smo slišali, da eh, Švica ni članica Evropskega notranjega trga. No, takšna izjava se mi zdi dokaj drzna, kajti če si pogledamo gospodarske, ne pravne, ampak eh, gospodarske povezave, potem lahko brez doma trdimo, da je Švica je na najbolj aktivnih članic notranjega trga v Evropi in k temu vam lahko samo čestitam in upam in želim si, da bi tako tudi ostalo, lahko bi se celo okrepila vloga Švice. Iz tega izhaja tudi politične obveznosti, ki niso vedno enostavne za vašo vlado v vašem političnem sistemu neposredne demokracije. Je to povezano z določenimi težavami. Vendar pa ne smete ostaviti tisa, da Švica ni del notranjega trga Evropske unije, kajti drži ravno obratno in to je treba tudi zastopati doma in v Evropi. Veselilo bi me, če bi lahko to tudi to sporočilo odnesli seboj domov. Hvala lepa, gospod Švab. Zdaj pa bomo dali dovolj časa predsednici, da odgovori na številno vprašanje, ki smo jih slišali. Beseda je vaša, gospod predsednica. Že komu sreja, vek lepo. Naj začnem z mirovno politiko in politiko posredništva v tej zvezi. Vprašali ste me, kako ocenjujem odnose med Rusijo in Gruzijo. Tam smo v vlogi posrednika. Delujemo kot posrednik med dvema stranema. smo tudi posrednik pri pristopu Rusije Svetovni trgovinski organizaciji. Ni lahko najti nek prehodni sistem za blago, ki je po statusu neutralno. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni tudi za odnos do Abhazije in Južne Osetije. Stvar je dokaj težavna. In zato si lahko predstavljam, kako čustveno je to sprijeto na obeh straneh. Po sredovanje. Pomeni, da nikoli ne interveniramo, če nas za to ne zaprosita obe strani. Obe strani morata, se morata strinjati, preden se mi vključimo. Dobro poznam obe strani, vendar ne morem komentirati njenih političnih stališč, ostajam neutralna kot medijator, posrednik in uh, lahko samo rečem, da upam, da bomo dosegli kompromis, ki bo zadovoljiv za obe strani, kompromis nikoli ni pa poln, vendar pa upam, da bomo sklenili sporazum, ki bo Rusiji omogočil članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji. Pri tem posredovanju nimamo neposrednega stika z Evropsko unijo, gre namreč za prošnjo obeh strani. Evropska unija pa ni ne Rusija, ne Gruzija. Samo s tema dvema stranjeva se ukvarjamo. Zdi se nam pa vendarle zelo pomembno, da ohranjamo stike z mednarodno skupnostjo, tako da informiramo tudi druge države glede prizadevanj pri sklenitvi sporazuma med Rusijo in Gruzijo. Seveda se Evropska unija zanima za pristop Rusije k svetovni trgovinski organizaciji. Če si pogledamo vprašanje Armenije in Turčije, seveda je to vse povezano tudi z Evropsko unijo, ampak Evropsko unijo le informiramo. To je zato, ker ne delujemo na osnovi mandata Evropske unije, ampak obeh strani udeleženih v spor. Kar zadeva Kosovo in Balkan. sodelujemo v Evleksu, na Kosovu in v Kforu. To je pravzaprav ena redkih držav, pri kateri uporabljamo tudi vojaške sile, ki jih običajno obdržimo raje doma. 200 vojakov smo poslali v Kosovo sodelujemo tudi v Bosni, kjer pa imamo bistveno manjši vojaški kontingent. Kosovo je za nas eh, pomembno, kot ste povdarili, ker imamo v Švici zelo veliko kosovsko skupnost. Je pa treba povedati, da ne bomo mogli napredovati na področju človekovih pravic in ustvarjanja pravne države, če ne bo država priznana, če ne bo dobila svojega statusa. Ker zadeva stanje na področju človekovih pravic in pravne države, ki ne ustrezajo mednarodnim standardom, to drži. Ampak potrebujemo partnerja, s katerim se moramo pogovarjati, s katerim se lahko pogovarjamo mi, Evropska unija, ki je v državi in to je prednost eh, v primerjavi z zelo negotovim položajem, ki je vladal prej. Kar zadeva bančno tajno z 200 milijard, eh, je prišlo v Švico, ne, pripada nujno Grčijo, včasih malce pretiravamo, ko, ko govorimo o denarju, ki naj bi bil v švicarskih bankah. Ni vas denar v švicarskih bankah. Lahko še enkrat podarim, da smo se pripravljeni pogovarjati z Grčijo. Grčija je izrazila zanimanje za davčni sporazum, ki smo ga podpisali naprimer tudi za Nemčijo in drugimi državami. Takšni sporazum bi lahko, um, takšen sporazum bi lahko sklenili tudi z državami, ki niso članice Evropske unije. Ker zadeva na proces integracije. Hvala lepa, gospod Ribik, ker ste dejali, da proces integracije v Evropski uniji proces, ki traja že 720 let, ki je omogočil ustanovitev Švicarske konfederacije z neodvisnimi kantoni, ki so ostali neodvisni celo dolgo časa. Potem smo ustvarili švicarsko valuto in nekako se je uveljavil potem sistem konfederacije. In to je model, ki ga lahko vidimo tudi z ozirom na integracijo Evropske unije. Prej ste imeli sistem rotacije, še vedno imate rotacijo predsedstva, podobno je z predsedovanjem znotraj Švicarske konfederacije, kar zadeva energetska vprašanja. Na področju energije se trenutno pogajamo za sklenitev sporozuma z Evropsko unijo na področju električne energije, predvsem tranzita eh, elektrike, pa tudi uporabe obnoljivih virov energije ter oskrbo z električno energijo. Švica je država, preko katere tranzitira eh, elektrika severa na jug, vzhoda na zahod. Sklenitev tega sporazuma pa je nekoliko zadržana zaradi institucionalnih vprašanj. Nekdo od vas je dejal, da je mogoče nekoliko drzno reči, da. Švica ni del notranjega trga. Švica ni del notranjega trga, ampak ima sektorski dostop do notranjega trga. Te sektorje urejajo posamezni sporazumi, nima pa splošnega dostopa do notranjega trga. To je pač eh, splošni pristop, bilateralni sektorski sporazumi. Torej imamo partnerstva samo na področjih, na katerih imamo sklenjen sporazum. Imamo davčni sporazum na področju, ki ga ureja sporazum o obdavčitvi hranilnih vlog. Potem imamo sporazume, ki eh, temelijo na sporazumi Svetovne trgovinske organizacije, potem imamo določeno pokritost kulturnega trga, nimamo pa splošnega dostopa. Švica ni članica Evropske unije, bil, ta bilateralni mehanizem pa deluje. To pomeni, da bi bilo za Švico zelo težko prevzeti celoten ekip, ki bi ga morala, da bi dobila popoln dostop do notranjega trga. Trenutno so zadeve zelo zapletene, imamo celo vrsto odborov, pod odborov ki morajo vsi zadevo obdelati. In to lahko pomeni, da bomo na koncu samo še upravljali s temi različnimi sporazumi. Zato trenutno vodimo pogovore o institucionalnih vprašanjah z Evropsko komisijo, gospod Barozo. Jaz sva se dogovorila, da bova prevzela bolj koordiniran pristop. Uh, Vse, kar je zanimivo za obe strani, bo na dnevnem redu tega institucionalnega usklajevanja in to bo ustrezen svežen bilateralnih sporazumov med Švico in Evropsko unijo. In tako ima Švica privilegirano partnerstvo z Evropsko unijo, ker je vice za nas najpomembnejši gospodarski in politični partner in želimo še okrepiti te odnose. Status quo nikakor ne predstavlja ustrezno rešitev, zato moramo nekako konsolidirati bilateralni pristop. To bomo storili preko pogajanj, ki ne bodo enostavna ne za eno, ne za drugo stran, vendar pa smo pripravljeni sodelovati v ustreznem partnerstvu z Evropsko unijo. Kar za deva sosedske odnose med sosedji, so vedno napetosti. Ampak vedno znova imamo delovne skupine, ki se ukvarjajo z problemi, ki se pojavljajo v odnosih z sosedi. Imamo tripartitno komisijo, ki se ukvarja s temi vprašanji. In ta vprašanja tudi bodo rešena. enak problem imamo v odnosih z sosednjimi eh, državami. Zelo težko je za švicarska podjetja, da delujejo v Italiji ali pa Franciji. Tukaj so določene ovire pri prostem pretoku kapitala, tako da bo treba najti rešitev za teh vprašanj, kar zadeva prost pretok oseb. Pa je Švica preuzela sprejela oziroma potrdila na referendumu sporazum o prostem pretoku oseb. Švicari so to želeli dobiti. Skupaj z ustreznimi ukrepi, ki omogočajo, da tisti, ki prihajajo iz Evropske unije v Švico na delo, dobivajo enake plače, kot bi jih dobili, če bi bili švicarski državljani, tako da ni tukaj plačnega dumpinga. Sem pa pripričana, da vidite enake težave med eh, državami članicami Evropske unije, ko gre za sosede. Ta situacija ni nič nenavadnega, kajti v Švico prihaja cela vrsta migrantov, ki se priseljujejo, živijo tukaj, delajo. 4000 eh, Nemcev je prišlo vsak mesec v Curiško regijo. 250 tisoč ljudi imamo danes v Švici, ki vsako jutro potujejo iz Evropske unije in delajo v Švici, kar pomeni, da smo zelo odprti. Sremljovanje ukrepi, ki so bili sprejeti hkrati za sporazum o prostem pretoku oseb, so zelo, izjemno pomembni za to, da bodo Švicari sprejeli ta prost pretok. Eh, da bo omogočeno delo tem osebam v Švici. Seveda včasih to ustvarja tudi določene napetosti, ker nekateri čutijo to kot nelojalno konkurenco eh, lokalni, za lokalne delavce. Na vsak način pa si Švica prizadeva vedno uporabiti konstruktivni pristop eh, v odnosu med Švico in Nemčijo. Smo to prav tako storili z praktičnimi ukrepi. Mislim, da sem odgovorila na vse, kolegica pa bi želela še nekaj dodati. Naj še enkrat povdarim, da je tako za države članice Evropske unije, kot tudi za Švico. Pomembno, da se zavedate, da so globalni izzivi enaki. Zato imamo na zunanjem političnem področju interes, da se skupaj lotimo teh izzivov. Slišali smo o problemih na različnih regijah od eh, Zahodnega Balkana preko Severne Afrike do Kaukaza. Ne samo zaradi geografskega položaja, temveč tudi zaradi skupne zgodovine različnih jezikov, ki jih govorimo v eh, Švici in tudi na osnovi kulturne raznolikosti, ki, za, ki je tudi značilna za Švico. Zato Švica deli evropske vrednote in zato smo tudi zainteresirani za tesno izmenjavo z državami članicami in z Evropsko unijo. Tudi v Švici smo doživeli dužniško krizo, ampak že pred časom 20 eh, leti, konec 80-ih, začetku 90-ih let so morale mnoge manjše banke eh, dobiti denar, morali so jih reševati kantoni. In to je povzročilo hudo zadolžitev javnih eh, financ deloma nam je to uspelo obvladati s tem, da smo vedno znova sprejemali vrčevalne eh, pakete. Razvili smo tudi institucionalni instrument eh, zavoro za zadolževanje, ki naj bi prispela k temu, da ne bi neka generacija v politiki zapravljala denar, naslednja pa mora ta denar spet privrčevati tako da v skladu z konjunkturnimi cikli tudi ravnamo z javnimi financami in ne povečujemo dolga eh, kar tako. Tudi na Švico vpliva to, da so mnoge evropske države v velikih finančnih težavah. Tudi na tem področju vidimo priložnost za izmenjavo izkušenj. Gospod Švab, mogoče ste nekoliko drobnjakarski. Švica dejansko ni članica notranjega trga, vendar je z njim tesno povezana in prepletena. 1,1 milijonov državljanov Evropske unije živi v Švici. 400 tisoč švicarjev pa v državah Evropske unije. Tukaj imamo tudi osebne stike med ljudmi in z ljudmi, ki dnevno prečkajo mejo za to, da bi delali v Švici ali pa v sosednji državi za Evropske unije. Če samo bi se prisrčno zahvalila za vaše zanimanje in upam, da bomo tudi na parlamentarni ravni še naprej vodili konstruktivni dialog med eh, Evropskim parlamentom in Švicarskim parlamentom. Hvala lepa. Grazie. Presidente, Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospa Mark Walter. S tem se zahvaljujem eh, za zelo eh, zanimive prispevke tudi naših kolegov. Šlo je za zelo zanimive teme. Naj samo še dodam nekaj k temu, kar je povedala kolegica Mark Walder glede na izjavo kolega, kolege Švaba. Naša današnja razprava je dopolnilna razprava k specifičnim razpravam, ki potekajo v posameznih odborih. Gre za finančne zadeve in druga področja. Danes pa razpravljamo o vseh vidikih eh, skupaj kajti vsi eh, ti eh, specifični sektori so del zunanje politike, ne gre zgolj za dvostranska vprašanja. Cilj tega današnjega srečanja pa je povezan tudi z obiskom predsednika Evropskega parlamenta v Švici, kajti tam so ga spremljali tudi predsedniki posameznih odborov, ki spremljajo specifične teme. Torej, šlo je za nekoliko bolj globalni vidik in zato današnje povabilo v naš odbor. Hvala lepa za vašo prisotnost. Želimo vam veliko uspeha pri vašem delu in uh, prijetno pot domov. Upam, da se bomo kmalo ponovno videli takrat pri vas. Hvala lepa. Eh, abbiamo eh, dieci minuti di attesa perché dobbiamo iniziare. 10 minut eh, moramo počakati, kajti z glasovanjem moramo začeti natančno ob 16 uri in 30 minut. Torej, seja je prekinjena za 10 minut. Mm -hmm. Nadaljevali bomo natančno ob 16.30, kot je ravno kar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 Vabbè. Bene, allora sono le. Dobro, ora je 36 minut, torej lahko začnemo z glasovanjem. Prosim vas, da mi dovolite, da spremenim vrstni red glasovanja, kaj ti, kolegica Makovej, še ne more biti z nami je na nekem drugem sestanku, torej, če se strinjate, bi začel z zadnjim glasovanjem. Potem pa bomo na koncu glasovali o poročilu kolegice Makovej, ko eh, bo kolegica eh, že tukaj z nami. Mislim, da temu ne nasprotujete. Torej, če se strinjate, začne, bomo začeli z glasovanjem o podporu podpori Evropske unije mednarodnemu kazenskemu sodišču. Gre za soočanje z izzivi in reševanje težav. Poročevalec pa je gospod Kreisl Dörfler. Če ste ustavili vaše glasovalne kartice, bomo začeli z predlogom spremembe 62, ne ta je bil umaknen, torej 63. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 66 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani. Rekel bi, da je ta predlog s njimi sprejet, ampak nisem prepričan, torej bomo to še elektronsko preverili. Predlog s njimi je 68. Glasujemo. Sej si. Kjuza la. Konec glasovanja. 21 za, 14 proti sprejet. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Umaknjena sta bila predloga sprejem 70 in 71, 72, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 in 74 sta bila umaknjena, 72 pa želite preveriti, torej elektronsko preverjamo predlog spremembe 72. Eh, sempre qualcuno non vota con la scheda inserita, ma comunque. Konec glasovanja. Nehču, nekdo ni glasoval, pa je ustavil svojo kartico. 22 proti 17 za, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani. Zdi se, da je tudi ta predlog spremembe zavrnjen, ampak nisem prepričan. 77 bomo elektronsko preverili. Glasujemo. La votazione è aperta. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 25 proti 19. 78 z ustnim predlogom 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 je bil umaknjen, 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 94 za, proti, vzdržani, zdi se, da je zavrnjen, ampak to bomo raje elektronsko preverili, kajti nisem prepričan. Torej, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 94. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 da, 23 ne, torej zavrnjen. 95 z ustnim predlogom spremembe 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 99 z ustnim predlogom spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100 z ustnim predlogom spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 103 za, proti, vzdržani, sprejet. 104 za, proti, vzdržani, sprejet, 105 za, proti, vzdržani, sprejet, 106 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 111 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani zavrnjen. 114 za, proti, vzdržani sprejet. 115 je bil umaknen, 116 za, proti, vzdržani sprejet. 117, 118 sta identična predloga sprememb, kdo je za, proti, vzdržani sprejeta. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, sprejet. 121 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjen to želite preveriti, torej elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 122. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 122. Konec glasovanja. 35 proti 21 za, torej zavrnjen. 127 za, proti vzdržani sprejet. 128 za, proti vzdržani zavrnjen. 130 za, proti vzdržani zavrnjen. 132 in 133 sta identična za, proti vzdržani zavrnjena. Ne nisem povsem prepričan. Torej bomo to še elektronsko preverili. Glasujemo o predlogih sprememb 132 in 133. To napak lahko vedno pride. Konec glasovanja. In dejansko se je tako tudi zgodilo. 31 za, 26 proti, torej predloga sprememb sta sprejeta. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 137 za, proti, vzdržani, sprejet. 138 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 150 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 153 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 156 za, proti vzdržani zdi se, da je zavrnjen, ampak kljub temu bomo to še elektronsko preverili. 156 glasujemo. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 30 proti 24 za zavrnjen. 156 oziroma 157 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 12 za proti, vzdržani, sprejet. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 164 za, proti, vzdržani, sprejet. 165 za, proti, vzdržani, sprejet. 166 in 169 za, proti, vzdržani, sprejet. 167 za, proti vzdržani sprejet. 168 za, proti vzdržani sprejet. 170 za, proti vzdržani sprejet. 171 za, proti. Rezultat ni jasen, torej bo glasovanje potekalo še elektronsko. 171 glasujemo. Konec glasovanja. 29 proti 31 za, sprejet. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 173 za, proti, vzdržani, sprejet. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 175 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 180 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 189 za, proti, vzdržani sprejet. 190 za, proti, vzdržani sprejet. 191 za, proti, vzdržani zavrnjen. 192 z ustnim predlogom spremembe 7 za, proti, vzdržani sprejet. 193, 194 za, proti vzdržani stejal bi, da sta predloga sprem zavrnjena, 195 za, proti vzdržani tega bom pa preveril. 195 elektronsko glasovanje, rezultat ni jasen. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 26 proti sprejet. Kompromisni predlog 16. Za, proti, ne dvigujete rok. Ampak najbrž ste podprli kompromisni predlog spremembe. Prehajamo v predlogu spremembe 200. Za, proti, vzdržani, sprejet. 201 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202 za, Želite preveriti 201? Dobro. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 201. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 proti 28 za zavrnjen, 202 za, proti vzdržani zavrnjen, 203 za, proti vzdržani zavrnjen, 204 za proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 211 za, proti, vzdržani, sprejet. 212 za, proti, vzdržani, zdi se, da je sprejet. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 212. Eh, kadar rečem, da nisem povsem prepričan, želite, da glasovanje preverimo. Prav imate. Konec glasovanja. Ja. 31 za, 29 proti sprejet. 216 za. Nihče ni za 216. No, vendarle proti, vzdržani, zavrnjen. 217 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 218 za, proti, vzdržani, sprejet. 219 za, proti, vzdržani, sprejet. 220 za, proti, vzdržani, sprejet. 221 za, proti, vzdržani, Rezultat ni jasen, torej bomo elektronsko preverili predlog spremembe 221. Glasujemo. Vi divertite. Eh? Zabavate se, vidim. Konec glasovanja. 34 za, 28 proti, sprejet. Ah, propaganda moje stranke se širi tukaj po dvorani. 1 in 2, kdo je za? Proti, ne dvigujete rok, zato bomo morali preveriti tudi to glasovanje. Glasujemo. Ena in dva. Potem pa prosim, dvigujte roke, sicer bomo še naprej izgubljali čas. Konec glasovanja. No, 61 za in 1 proti. Vidim, da se norčujete z mene. Bom si kupil očala. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6, 7, 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen, torej bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 proti 36 za sprejet. 16. Ne, kolega Watson, gospod predsednik, rad bi vprašal, koliko članov Evropske ljudske stranke je v dvorani in jih glasuje in koliko jih sme glasovati. Zdi se mi, da več ljudi glasuje, kot bi jih smelo glasovati. Elektronska naprava nam takoj da podatke, ki bi lahko odgovorile na vprašanje, ki ste ga zastavili. Mislim, da naprava normalno deluje in v tem trenutku ni nobenih anomalij. 17 za, proti. Kdo nasprotuje predlogu spremembe 16? zavrnjen. Še enkrat glasujemo o predlogu spremembe 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet, 24 za, proti, vzdržani zavrnjen, 25 za, proti, vzdržani sprejet, 26 za, proti, vzdržani zavrnjen, 27 za, proti, vzdržani zavrnjen, 28 za, proti, vzdržani zavrnjen, 29.30 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti. Zdi se, da je predlog spremembe zavrnen, vendar to želim še preveriti. Tole bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 34. Glasujemo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. Sprejet 34 za, 28 proti, 35, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Komunistni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 44. 44. Konec glasovanja. Ja. In prav sem imel 31 za, 31 proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite to preveriti? Dobro. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 57. 57. Konec glasovanja. 31 za, 30 proti sprejet. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti. Tudi ta predlog spremembe bomo morali preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 61. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 24 proti 37 za sprejet. Sedaj pa glasovanju o mnenju odbora za ženske. odstavek ena, ne. Aha, že vidim. Prehajamo k eh, šestemu odstavku, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Fem 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava A za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uva, uvodna izjava B za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava C za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tako. Kar zadeva odbor za razvoj, so vsi predlogi smem že vključeni, sedaj pa končno glasovanje, glasujemo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 61 za, 1 proti. Veliko zmagoslavje za poročevalca. Bene, allora abbiamo, abbiamo la Convenzione regionale sulle norme di origine. Daj pa regionalna konvencija o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu. Pion, imamo samo končno glasovanje in že glasujemo. Poročevalca ni v dvorani, ampak ni ravno veliko stvari, o katerih bi morali razpravljati. No, no, glasujte, deset vas še manjka. Thank you. Parere Peyon, mancano ancora sei voti. Še šest vas manjka. Še šest vas ni glasovali. Dobro, če ne želite glasovati, pa glasovanje zaključujemo. 50 za, 3 je proti. Torej je osnutek mnenja sprejet. Sedaj pa še zadnjo glasovanje. Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih strani letalskih prevoznikov avstralski carinski in meni službi poročevalka oziroma pripravljalka mnenja je gospa Makovej. Predlog spremembe ena za proti vzdržani zavrnjen. In sedaj še končno glasovanje. Glasujemo. Alizajka. Ja se ne pa skvarno. 51-8, komplimenti. 51 za, 8 proti, čestitke poročevalki. Tudi eh, ta osnutek mnenja je sprejet. Sedaj pa predajam predsedstvu podpredsedniku Pašku. Okay, let's uh, move along. Torej, nadaljevali bomo s sestankom. Tisti, ki imate druge opravke, prosim, zapustite dvorano, da bomo lahko nadaljevali. Prehajamo na priporočila Svetu komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajano pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo. Besedo predajam poročevalcu Krištofu Lizeku. Gospod Lizek, izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowne. Hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Ne bi vam rad vzel preveč časa, naj z velikim zadovoljstvom povem. 99 poprav. Kar zadeva ta predlog resolucije, je bilo predstavljenih 59 predlogov sprememb. V nekaterih se ideje ponavljajo, nekateri predlogi sprememb so celo identični. Tako da mislim, da je pred nami še dovolj časa, predem bomo glasovali o predlogih sprememb. Zame je v veliko zadovoljstvo to, da sem prejel toliko predlogov sprememb. Hvala vam za eh, vaše predloge. Vendar pa predlogi sprememb ne uh, vplivajo na vsebino tega predloga, ki sem ga sam predstavil. Nekateri predlogi sprememb gredo uh, celo nekoliko predaleč, po mojem mnenju. pravite, da je treba bolj upoštevati napredek na področju pravosodja, na področju boja proti korupciji in tako naprej. In ti predlogi grejo celo dlje od tistega, kar sem sam zapisal v svojem poročilu. V Gruziji se soočamo s težko situacijo. To sem uh, sam omenil že v poročilu. Uh, še posebej v povezavi z okupacijo Južne Osetije in Abhazije. To je neupravičena okupacija strani ruske vojske in Rusija bi morala priznati avtonomijo teh dveh entitet. V večini predlogov sprememb ne postavljate pod vprašaj splošnih političnih linij, eh, ki se jih držim v svojem poročilu. Nekaj predlogov sprememb se nanaša oziroma vsebuje tudi, eh, vsebuje tudi eh, določene zadržke. Gospa Fajon je poudarila pomankanje oziroma pomankljivosti uh, Eh, pri delovanju gruzijske države, ko gre za pravosodje, naprimer, govori o vprašanjih, kot je lasništvo medijskih hiš, eh, potem govori o dostopu do informacij. Pri tem predlogu sprememb želim povedati, da bi lahko sklenili kompromis lahko bi stopili v stik z vsemi poročevalci v senci, z vsemi, ki ste predložili predloge sprememb in bi o njih govorili. V večini primerov obstaja možnost, da dosežemo kompromis. To bi rad povedal. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Tanja Fajon, izvolite. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi um, kolegi poročevalcu Lizaku. Najprej seveda um, čestitke. Strinjam se, da um, število dopolnil predlogov spremem 59 ni tako visoko število in da je mogoče doseči še kompromise in sem pripravljena seveda, da se um, tudi vnaprej, tako kot do zdaj, pogovarjamo o tem, kako bi prišli do čim večjih um, skupnih stališč. Na vsak način jaz mislim, da poročilo v veliki meri poudarja velik napredek Gruzije in pozdravlja reforme, ki so bile narejene v smer približevanja Gruzije um, evropskim vrednotam. Na vsak način tudi tista dopolnila, ki so bolj kritična, nikakor ne pomenijo, da smo proti Gruziji, ampak gre dejansko v smer, da želimo, da država resnično izboljša in se približa evropskim vrednotam. Um, kot smo se pogovarjali že večkrat, um, poročevalci med sabo in midva, na vsak način um, pozdravljamo tudi vključevanje Abhazije in Južne Osetije v Gruzijo in se strinjamo s formulacijo besedišča, da gre za zasedeno ozemlja, kar jaz mislim, da je zelo pomembno um, sporočilo um, Gruziji. Ustvariti moramo predvsem arhitekturo varnosti o neuporabi sile in to vključuje seveda tudi Rusijo. Moji povdarki, moji predlogi sprememb gredo predvsem v smeri krepitve pravosodnega sistema, neodvisnega sodstva. Um, so bile narejene pomembne reforme, ko gre za kazenski pravosodni sistem, da so vzpostavili poroto, pospešili sodne postopke, omejili same procedure pa vendar je treba še izboljšati kar nekaj stvari na področju pravosodja predvsem, ko gre za vprašanje neodvisnega sodstva. Še vedno tudi obstaja politika, kar se meni zdi problematično, ničelne tolerance za majhne zločine, kar pomeni, da je tudi veliko ljudi, po številu ima Gruzija največje število zapornikov v zaporih in pripornih centrih, kar tudi vodi k temu, da še vedno slišimo informacije o kršenju človekovih pravic, o slabih pogojih v zaporih in pripornih centrih in dejansko so tudi te dolge dobe ljudi, ki ostajajo v zaporih, um, neproporcionalne dejansko z, z razsodbami na koncu. In to so poročila um, mednarodnih institucij. Kar zadeva um, odvetnike, imamo še vedno informacije, da se soočajo s težavami, ko gre za uresničevanje njihovih profesionalnih aktivnosti, da ne morejo ravnati svobodno, da so še vedno pojavljajo um, um, obtožbe na njihov pritisk in na njihovo delo. Tako da jaz mislim, da lahko priznamo napredek pri demokratičnih reformah za krepitev vladavine prava, da pa vendar moramo spodbuditi k um, izboljšanju določenih um, področji na področju pravosodja. Kar zadeva um, še eno um, zadevo, zakon o delu, Labor Code, tu bi lahko rekla, da grejo nekatera nasprotja, Um, v tem zakonu proti eh, temu, kar dejansko gruzijska vlada dela, ko spodbuja evropske vrednote in standarde na splošno. Dejansko s tem zakonom ovajajo popolno svobodo za odpuščanje delavcev in, um, in zavračajo učinkovito zaščito delavcev proti, proti diskriminaciji, vključno na podlagi članstva v sindikatih. Torej, um, tu bi lahko morali še Um, izboljšati in pozvati k upoštevanju osnovnih delovskih pravic. Kar pa tiče medijsko zakonodajo in pa medijsko področje v Gruziji, Tako kot vsaka normalna demokracija, tudi evropske, Gruzija mora spoštovati svobodo medijev, gre za demokracijo, gre za pluralizem medijev, novinari morajo imeti možnost svobodnega poročanja, ne sme biti pritiskov. Gruzija je tu naredila in sprejela tudi zelo pomembno zakonodajo, vendar še vedno lahko govorimo tudi o netransparentnosti lasništva medijev, da so postopki sami, ko gre za vprašanja sojanja proti novinarjev še vedno predolgi in pogosto tudi neraščiščeni. O umorih se pa strinjam, da se v zadnjih letih v Gruziji dejansko niso dogajali. Pa vendar, um, zagotavljati svobodo medijev, jaz mislim, da je um, poziv, ki je vedno na mestu in tudi to velja še vedno za Gruzijo. Toliko mogoče z moje strani, kar se tiče dopolnil na vsak način pa sem pripravljena, da se pogovarjamo še znotraj politične skupine in pa seveda s poročevalcem in poročevalci v senci, da dosežemo kompromise in zbližamo stališča. Hvala. Hvala. Gospa Norika Nikolaj, hvala. Želim čestitati poročevalcu za to poročilo dobro smo sodelovali, dokler uh, ni bilo poročilo prvič predstavljeno. Tudi sama bi uh, se navezala na uh, nekaj tem. Zdi se mi zelo uravnoteženo poročilo. Um, poročevalec je imel dober pristop. Uh, Gruzija ima najboljše rezultate oziroma uh, je med najboljšimi v vzhodnem partnerstvu. Uh, sama se zauzemam za integracijo. Omenjeno je tudi sodelovanje z Gruzijo. Hvala, gospod Lizek, da eh, ste ponovno razmislili o prvem odstavku, eh, da boste razmislili o priznanju neodvisnosti regij če želimo olajšati situacijo v teh regijah in doseči boljše rezultate, potem moramo tudi izboljšati sodelovanje z Rusijo, da bi na ta način eh, v regiji zagotovili neko normalno situacijo. Poleg tega želimo spodbujati globlje sodelovanje med Evropsko unijo in Gruzijo. To je naš predlog spremembe 15. Pripravljeni smo tudi na kompromisne predloge sprememb. Res je, da med predlogi sprememb obstajajo številne eh, podobnosti in lahko te predloge sprememb eh, zbližamo in združimo v kompromise. Eh, ko gre za policijsko reformo, reformo policije, o tem govori kar nekaj predlogov sprememb. Zdi se mi nujno, da Gruzija tukaj ukrepi dialog, da tudi zagotovi pluralizem medijev. Potrebuje pa tudi neodvisen pravosodni sistem. Vsekakor menim, da si poročilo zasluži vso našo pozornost in uh, celotno poročilo in pristop poročevalca v celoti podpiramo. Hvala, zdaj pa gospa Lunaček. Uh, Hvala, predsedujoči. Rada bi se zahvalila poročevalcu v imenu skupine zelenih. Mislim, da je poročilo uh, dobra osnova za nadaljevanje našega dela. Hvala tudi za to, ker ste pripravljeni na sodelovanje. Predlogov spremem ni toliko in mislim, da se bomo lahko dogovorili o večini izmed njih. Zelo mi je všeč da govorite o integraciji med EU in Gruzijo. To je večkrat povdarjeno, čeprav ne vemo, kakšen bo konec. To v našem poročilu ni jasno definirano, ampak eh, na vrhu med EU in vzhodnim partnerstvom je bilo jasno, eh, da je pomembno politično povezovanje in pa eh, partnerstvo na uh, socialnem področju. Strinjam se tudi s tistimi, ki pravijo, da uh, je treba Abhazijo in Južno Osetijo opredeliti kot okupirani ozemlji. O tem smo že govorili. Moji predlogi sprememb si prizadevajo za to, da bi bolj definirali to, uh, uh, da Rusija. Eh, vojaško in še na druge načine podpira obe okupirani ozemlji. Torej, radi bi uh, jasneje opredelili, kaj to pomeni v uh, resničnosti, torej, da sta ti dve ozemlji zauzeti. Potem bi radi uvedli tudi poimenovanja, ki jih poznajo na tem ozemlju, torej kako Abhazi reče v Južnji Ositi in obratno. Podarila bi tudi teme, ki jih je izpostavila že Tanja Fajon in ki jih vključujem tudi v svoje predloge sprememb. Tudi sama vidim napredek na številnih področjih, naprimer, ko gre za pravosodni sistem človekove pravice in tako naprej pa vseeno prihaja do pomankljivega izvajanja in s tem se moramo ukvarjati tudi v prihodne. Za Gruzice in še posebej za vlado je težko to sprejeti, vendar mi kot evropski državljani gruzijskim državljanom dolgujemo, da uh, se ukvarjamo s temi tenam, temami. V prilogu spremem 38 Tanja Fajon govori o odvetnikih, ki eh, so jih nadlegovali, napadali, eh, odvetnikih, ki ne morejo opravljati svojega dela in naša dožnost je, da se s tem ukvarjamo. Policija bi morala vse to raziskati, eh, zagotoviti pa je tudi treba, da se policija ne umešava v delo pravosodja. Še svoboda medijev tukaj nas tudi čaka še veliko dela, podpreti je treba civilno družbo. Eh, zelo sem prepričana, da bomo dosegli eh, sporazum. Moj predlog spremembe 32 bi še rada omenila. Iz zgodovinskih razlogov mislim, da bi morali omeniti, da obžalujemo, da je pred letom 2008, eh, preden je Rusija okupirala to ozemlje, prišlo do uh, nekega mirovnega pakta, pa ga predsednik Sakašvili ni sprejel. To se je zgodilo pred rusko invazijo. Upam, da bomo torej našli um, nek dogovor o vseh teh predlogih sprememb in se že veselim eh, pogajanj in pogovorov z vami. Hvala. Please. Hvala, zdaj pa gospod Kohliček. Eh, pane předsedo, já jsem eh, trošku překvapen, když slyším některé mé... Hvala lepa. Malce sem presenečen, ko slišim nekatere kolege, ki govorijo o okupiranih ozemljih, o zasedenih ozemljih. Po drugi strani pa se zelo zauzemajo za tako imenovano svobodno Kosovo. Če si pogledam te predloge spremembe, naprimer ena kolega Ansvergisa, kjer je napisano, da je Gruzija evropska država, ki uspešno gradi demokracijo. Isti avtor pa v naslednjem predlogu spremembe pravi, da so islamski deli tudi del Gruzije, potem je to neke vrste nasprotje. Mislim, da je imata krščanstvo in islam skupne korenine in o tem lahko razpravljamo na drugem mestu, če pravimo, da je to krščanska država, zdaj pa pravimo, da so tam tudi, ali bi morali biti tudi islams, morala biti islamska področja, potem nekaj ni v redu. Pri Gruziji vidim problem v tem, da imajo tam standarde na drugačnem nivoju kot v Evropski uniji. To je podobno, kot če bi govorili o človekovih pravicah v Albaniji ali pa o uporabi standardov, ki so v Evropski uniji običajni, kar pa ne pomeni, da se ti standardi, tudi kar zadeva varstvo manjšin, ustrezno uporabljajo. Naj pozorim na to, da ima Gruzija tudi sosede. Ne govorimo o odnosu med Gruzijo in Turčijo, naprimer, ali Gruzijo med Armenijo v tej resoluciji. Vendar so ti odnosi tudi pomembni, če se z nekom pogajamo in če želimo to državo približati Evropski uniji, moramo pri tem rešiti tudi sosedske odnose. Najpomembneje je ustvariti mirno razmerje, mirne odnose z sosednjimi državami. Veselime, da imamo eh, več kot 30 predlogov sprejem, ki se nanašajo na odnose z Rusijo. Ste pa k tema, so to območja, ki sodijo k Gruzije ali ne. Gruzija se je že prej obrnila na Rusijo in prosila za zaščito, ko je dobila, ko je prišla v spor z Turčijo. Lahko bi potem dejali, da je Gruzija del Turčije zakaj sploh o tem govorimo. Mislim, da je pomembno, da uporabimo podobne kriterije za vse države, ki so v vzhodnem partnerstvu. Pri Gruziji bi prav tako morali uporabiti ista merila.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 In sicer kritičen bom do tega. Kako gledate na odnose med vlado in opozicijo? To je vedno eden pomembnih kazalnikov, eh, ko gledamo, kako se oblikuje nek političen sistem. Še posebej, če upoštevamo eh, pravni red, ki tam obstaja. Hmm, ko gre za odnose z Evropsko unijo, za Eh, gospodarstvo in tako naprej. To je eno ključnih vprašanj, na katerega moramo najti odgovor. Drugi odgovor pa je, pov, oziroma drugo vprašanje pa je povezano z gruzijsko potjo proti EU. Govoril sem že z gruzijskimi politiki tukaj v Evropskem parlamentu in imel sem možnost videti, da hitenje uh, k pristopu v Evropsko unijo, da je prisotno v Gruziji, eh, hkrati pa je zaenkrat eh, to še precej oddaljeno. Ne vem, ali to v Gruziji daje občutek, da gre za nek eh, realni proces, eh, ki se bo v kratkem izvršil, ali kako to vidijo v Gruziji. Sisojulan, please. Gospa Ojulalan. Uh, Rada bi tudi sama čestitala poročevalcu in dodala še nekaj k temu, kar je že bilo povedano. Če si ogledamo, kakšno vlogo bo poročilo odigralo v Gruziji, po mojem mnenju, bi nas to moralo spodbuditi. Spodbuditi bi moralo politične stranke v Gruziji, tudi v opoziciji, da vidijo neko evropsko perspektivo. To poročilo jim daje možnost proste trgovine. In to je nekaj, kar države, kot je Gruzija, potrebuje. Trgovina, trgovina z Evropsko unijo tukaj obstaja veliko možnosti in to bi moralo spodbuditi gruzijske politike, politične skupine, da bi še naprej delali za to, da bi nadaljevali z reformami in se na ta način približali evropskim institucijam. Naslednja točka, ki jo želimo meniti, zadeva vizumsko liberalizacijo. Tudi tukaj obstaja jasna perspektiva uh, v poročilu. Če si ogledamo besedilo, potem mislim, da lahko celotno poročilo nasplošno odigra zelo pozitivno vlogo v regiji. Pozitivne signale pošilja tudi prek meja v sosedne države in jih spodbuja naj sledijo gruzijskemu uspehu. In to velja predvsem za Armenijo in Azerbajdžan. Še zadnja stvar, ki jo želimo meniti, pa zadeva zasedena ozemlja in vlogo Rusije v Gruziji. Tukaj bi bila sama še bolj odločna. Ne gre samo za to, da bi morali Rusijo pozvati naj upošteva in spoštuje svoje mednarodne zaveze. To bi morali od Rusije preprosto zahtevati. Zahtevati je treba, da izpolnijo svoje mednarodne obveznosti. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Lisek, izvolite. Bardzo. Postaram se ba, bardzo krutko, da bi ne zajemovati vašemu času. Hvala. Mm, poskušal bom biti kratek, da ne bom prevzel preveč časa. Eh, najlepša hvala vsem za komentarje. Upam, da bomo v naslednjih dneh našli dovolj časa, da bomo spregovorili o konkretnih predlogih sprememb, ki ste jih predstavili. Prepričan sem, da bomo v večini primerov našli kompromis. Gospod Koval je postavil dve zelo konkretni vprašanji. Ne vem, če uh, vam tukaj lahko dam konkreten odgovor, sam sem uh, poročevalec. Uh, drugo vprašanje bi bilo treba nasloviti na uh, gruzijske oblasti. Gospod Koval dobro ve, kakšna je tam situacija, pozna gruzijske politike in ve, da obstaja določeno obžalovanje, ko gre za počasen ritem pogajanj. Želi si doseči tudi uh, večje vloge trgovine in tako naprej. Upam, da bomo torej uh, dosegli sporazume s temi političnimi skupinami. Gospa Ujuland je pravkar povedala, da je to vprašanje treba rešiti uh, in to čim prej. Gruzici bi se morali čim prej pridružiti Evropski uniji, vendar pa je o tem treba vprašati gruzijske politike. Oktobra, konec oktobra bo k nam prišel njihov predstavnik in uh, lahko mu bomo postavili to vprašanje, kako vidi približevanje Evropski uniji. Nekaj je bilo izraženih tudi zadržkov glede počasnega razvijanja institucij, eh, glede počasne izgradne demokratičnega sistema. Delno se s tem strinjam, delno ne. Zadržki so bili izraženi predvsem uh, glede na Eh, pretekle volitve, vendar pa vidimo, da je vseeno prišlo do napredka. Na zadnjih avtonomnih volitvah smo imeli v Gruziji prisotno misijo opazovalcev. Prisotni so bili tudi opazovalci organizacije OVSE in tukaj nismo videli velikih pomankljivosti. Sam sem bil pri pripravi poročila trikrat v Gruziji, sestal sem se uh, s parlamentarno opozicijo, ne samo torej, z eh, strankami na oblasti, ampak tudi s strankami v opoziciji, z njihovimi predstavniki, z vsemi strokovnjaki, tudi neparlamentarnimi strokovnjaki, govoril sem s politologi in drugimi. Eh, sestal sem se z manjšinami, s predstavniki nevladnih organizacij, uh, Eh, s predstavniki nemških eh, in ameriških organizacij, ki tam delujejo in vsi so mi dali eh, iste informacije. Izgrajujejo se demokratični temeli in gre za dober proces. Mm, če zmaga Sakašvili, to ne pomeni, da gre za ponarejene volitve. videli smo, da je eh, do podobne situacije prišlo tudi na županskih volitvah v Tbilisiju. Eh, ljudje oziroma kandidati se niso mogli niti videti, takšno je bilo nasprotovanje med njimi. In mislim, da moramo biti eh, konsistentni, ko gre za podporo Gruziji, tako na gospodarskem, političnem, socialnem področju in drugih. Mislim, da je to prava smer, ki nam bo omogočila, da bo Gruzija postala resnično demokratična država. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino preden začnemo in preden besedo predam gospodu Legutku, eh, bi vas rad spomnil na tri stvari. Danes jutraj eh, je bil z nami eh, zunani minister Ukrajine. V tej razpravi do povdne smo izvedeli, da je bila Julija Timošenko obsojena na sedem let zaporne kazni. In tretja stvar, to je pa odločitev in te, da se preloži glasovanje o njihovem mnenju. Te tri stvari sem želel sporočiti, preden začnemo z razpravo. Zdaj pa besedo predajem gospodu Legutku. Izvolite. Uh, <clears throat> uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, najprej bi se zahvalil vsem poročevalcem Senci in vsem, ki so vložili predloge sprememb. 140 jih je bilo približno in ti predlogi so nam pomagali pri pripravi poročila. Vaše povratne informacije so vedno koristne. Pogovoriti se moramo o nekaterih zadevah in o tem bomo govorili v bližnji prihodnosti. Mislim pa, da smo dosegli nekaj dobrih kompromisov. Situacija v Ukrajini je zelo dinamična, se vsak dan spreminja. Vse v zadnjem času se je precej spreminjala in tukaj je bilo tudi precej korakov nazaj. Kljub temu, Mm, kljub vsem pomankljivostim, pa mislim, da se vsi zavedamo, kako pomembna je Ukrajina za Evropsko unijo in da je v našem skupnem interesu, da spodbujamo to sodelovanje. Največ razlik je pri sredstvih, ki se uporabljajo za doseganje ciljev. Kar pa zadeva same cilje, praktično nimamo nekih pozivnih razlik med nami. Cili so dobri odnosi in izgradnja demokratične, stabilne in eh, napredne Ukrajine z neodvisnim sodstvom, ki ima tržno gospodarstvo, ki ustrezno varuje svoje manjšine in spoštuje osnovne standarde. ustavnih eh, demokracij. Pridružitveni sporozum bi morali obravnavati kot ključni instrument za doseganje cilja integracije Ukrajine v Evropsko unijo. Orodje, ki bi omogočilo Ukrajini, da postane polnopravna članica Evropske unije na dolgi rok. Za mnoge Ukrajince, mislim, da za večino ukrajinskih državljanov. Evropska perspektiva predstavlja zelo potrebno luč na koncu predora. Zato moramo krepiti to perspektivo, to mora temeljiti na eh, sistemu demokratičnih in nepovratnih eh, reform. Vemo, da je Ukrajina že izvedla pomembne reforme in jih še izvaja, druge pa bo še morala izvesti. Okvir, ki ga predstavlja pridružitveni sporazum, bo omogočil pomembno posodovitev načrta Ukrajine pri izvajanju potrebnih reform. No, zdaj pa bi se lotil vodnih pripomp eh, predsedujočega glede tega, kar se je dogajalo danes. Kot veste, to ni bil dober dan za nas in za prijatelje Ukrajine. In mislim, da bi, morali, da bi si morali vzeti nekaj več časa, da premislimo o tem, kaj se dogaja in eh, kako bo najbolje ukrepati na kratki rok. Ko smo srečali so poročevalci oziroma poročevalci v senci in na tem sestanku bom predlagal preložitev glasovanja o tem sporozumu, zato da bi lahko bolj poglobljeno in racionalno pogledali, kaj storiti. Hvala lepa, gospod Sivjec. Ne bo dolgo z nami, zato bi mu predal besedo potem pa. Bi predal besedo gospodu Kovaču. pravzaprav je poročevalec že povedal moj predlog, predlog, ki ga imam tudi jaz. In sicer zaradi nepredvidljivosti situacije in eh, razvoja, kar eh, spodkopava linijo kompromisa. Zato eh, podpiram predlog poročevalca, da vso zadevo preložimo. Hvala lepa, gospod Kovač. Hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala lepa tudi gospodu Legutki za njegov predlog. Uh, Seveda moramo pripraviti še druge spremembe 245, glede na informacije, ki jih bomo danes eh, slišali. Današnje novice ne spreminjajo realnosti, da Ukrajina potrebuje Evropsko unijo in Evropska unija potrebuje Ukrajino, vendar ne smemo delati napak eh, eh, in misliti, da. Evropska unija potrebuje samo Ukrajino, ne potrebuje Ukrajino, ki bo demokratična, ki bo spoštovala načela pravne države, človekove pravice, ne pa Ukrajino, ki bo šla nazaj v avtokratsko vodenje države. Ukrajina mora postati zanesljiv partner Evropske unije in upam, da bomo lahko poglobili naše odnose, kar bo koristilo tudi ukrajinskim državljanom, podjetjem in demokratičnim vrednotom, da se uveljavijo. Mislim, da moramo uporabiti vse politične instrumente, ki so na voljo, da državo ponovno spravimo nazaj na demokratično pot. Danes smo bili v zelo redki situaciji, ko istočasno, ko imamo tukaj predstavnika neke države na seji tega odbora in nas predpičuje, da država spoštuje vsa demokratična pravila, hkrati pa pride eh, ta informacija. To je obžalovanje vredno, ker smo pričakovali eh, neke obratnega politične signale iz Ukrajine, da se to ne bo zgodilo. Se ne bo zgodilo to, česar si ne želimo. Tako da, ko čakam na jutrišnji sestanek eh, poročevalcev v Senci in bom podprl tudi predlog poročevalca. Hvala lepa. Ste še zadnja dva poročevalca v Senci, gospod Šulc kot prvi. Ich möchte auch meinerseits dem Berichterstatter Herrn Le Gutke herzlich. Najprej bi se zahvalil poročevalcu Le eh, Gutke, ki je sprijel večino predlogov sprememb glede demokracije, svobode medijev in tako naprej. Vse skupaj je zelo natančno ugradil svoje poročilo. Dejali ste, da si moramo vzeti več časa. Tudi sam sem za preložitev tega poročila, vendar se to nanaša tudi na peti kompromis. Tudi pri njem si moramo vzeti več eh, časa pogaj ne smemo izvajati pod eh, političnim pritiskom, ne moremo si določiti neka rok, da rečemo do konca leta mora biti zadeva zaključena. Ni res. Danes eh, smo bili priča razvoju dogodkov, ki nam je pokazal da moramo razmišljati tudi v druge smeri, glede na to, kam se bo razvijala Ukrajina. Danes je prišlo dejansko do afrona. Mislim, da ni bilo na ključje, da je zunani minister danes prišel v tem času k nam in eh, nam eh, zabil nož v hrbet na nek način. Ne, pravzaprav eh, so se nam trmasto upirali, dejali so nam v obraz, da ne glede na to, kar si mislimo, bomo delali to, kar želimo, da bomo uničili opozicijo. In mislim, da bomo potrebovali veliko več časa, da razmislimo o tem. Hvala lepa, gospod Kokličeh. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ne mm, razumem tega, kar je povedal gospod eh, Šulc. Mogoče je v vaši državi mogoče, da sodišče, na sodišče plivajo politične odločitve, veliko bolj kot v Ukrajini. Prav gotovo pa tudi veste, da je ukrajinski predsednik eh, predlagal, da bi za gospodarski da za gospodarski kriminal nišče ne bi smel priti v zapor. Zato je bilo to tako sprejeto tudi v parlamentu. Gospod minister tega ni dobesedno povedal. Ta pridružitveni sporazum je pravzaprav zelo dobro pripravljen. Meni tu manjka nekaj tehničnih vidikov, govorimo o plinovodu in o električni energiji, o tem je bilo govora tudi v resoluciji. Napisali smo, da bi bilo dobro, da bi sodelovali z sosednjimi državami. To bi si vsekakor eh, želeli tudi na tem področju. Načeloma pa gre tukaj za vprašanje plinovodov in prenosa plina, kar ni vključeno v to poročilo. Imamo 42 predlogov sprememb, ki jih bo treba počasi in skrbno poročiti, vendar ne smemo pozabiti, da se isto pogajamo z vsemi sosednjimi državami. Ukrajina je dejansko v zelo dobrem položaju, kar zadeva razvitost. Uh, in pripravljenost na pridružitveni sporozum. Hvala lepa, gospod Brok. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, naj se pridružim pripombam cele vrste kolegov. V zadnjih tednih sem se prizadeval za rešitev te dileme, vprašanje načela pravne države pri izvajanju sodnih postotkov na drugi strani pa priprava z pridružitvenega sporazuma. Mislim, da so na ukrajinski strani pokazali razumevanje za te povezave, ampak danes eh, sem izvedel nekaj drugega, da je treba marsikaj še postoriti. Stvari pa se niso izboljšali, niso postale lažje. In to dela negotovega nekoga, ki močno zaupa v Ukrajino. Zavedati se moramo, da je Ukrajina da, danes eh, najpomembnejši strateški partner za Evropsko unijo. Ti smo prišli do točke, ko moramo tehtati interese in vrednote in vidimo, da tukaj prihaja do velikih nasprotij ne vem, kako bo šlo naprej v naslednjih eh, tednih in mesecih. Lahko se zgodi, da bomo dobili nekaj novega v eh, drugi obravnavi eh, zakona. Potem je tudi srečen z gospodom Barozom. Skratka, malce kaj se še bo dogajalo, zato si resnično moramo vzeti več časa. Ne smemo prehitevati zadev. Dal sem tudi predlog, ne vem, če je to mogoče, da bi imeli na plenarki kratko razpravo, da bi gospa Eštonova dala kratko izjavo glede obsodbe Timošenkove. Lahko to naredimo tudi v Štrasburu v oktobru ali novembru. Na vsak način bi morali med seboj proučiti te zadeve in potem dati jasne signale ki smo jih tudi izrazili na srečanju z zunanjim ministrom, ampak eh, to še ne pomeni, da so razumeli pomen pojma pravne države, razumeli so politični pritisk, ampak eh, če želimo neko evropsko perspektivo za tako državo, potem mora ta država najprej razumeti eh, načelo pravne države. Da zadeva ni zaključena, vemo. Ampak stvar je v tem, da zadeve spravimo na pravo pot. Zdaj gre obratno. Tudi v Moldaviji in Gruziji še ni vse v redu, ampak tam se zadeve razvijajo v pravo smer. Pri Ukrajini, ki je bila na dobri poti, pa je na področju vrednot pravne države in demokracije prišlo do obrata. S tem ne moramo računati lahko rečemo, da si želijo, da se povežemo z njimi, da se ne bodo prodali Rusi. Ampak, če bomo sprejeli takšno ravnanje, potem bomo prodali svojo dušo. Zaradi tega bi morali izkoristiti to priložnost za Ukrajino, da najde poti izhoda iz te situacije. Upamo, da bodo te priložnosti izkoristili mislim, da so bila sporočila v tem odboru danes popolnoma jasna, ne da bi se prej uskladili. In mislim, da moramo pustiti zadevam, da se razvijajo, kot se bodo. In eh, strinjam se z kolegi, da zadevo obravnavamo nekoliko kasneje, da tako lahko pripravimo tudi še kak predlog spremembe in ponovno odpremo razpravo in možnost vlaganja predlogov sprememb. Prav tako moram pomagati kolegom iz Inte, da pripravijo svoje mnenje, kar doslej še niso mogli. Bil bi napačen znak, če bi točno danes glasovali o tem, ker eh, bi šlo za business as usual, če bi to storili. Moramo tudi spoštovati eh, mnenje Inte, ki mora eh, pripraviti svoje mnenje, ki ga moramo tudi ustrezno upoštevati. Hvala lepa, gospa Ojland. Thank you, Chairman. Um, I'm in the position that uh, the postponing uh, the preložitev preložitvenega sporazuma ni v interesu Evropske unije. Seveda razumem, da je danes veliko kolegov šokiranih in mogoče se zato odziva preveč čustveno. Mogoče je smiselno, da zadevo na kratko eh, preložimo ampak ne preveč. Glede na to, da poznam to državo z vsemi težavami, ki jih ima. Ampak to, kar se danes eh, dogaja, ni naključno in prepričan sem, da nekaj ljudi v Moskvi, ki so zelo veseli na tem, kar se je danes zgodilo, Prejšnji teden sem srečala mnoge predstavnike ukrajinskega parlamenta v Štrasburu, mislim, da ste se z njimi sestali tudi drugi kolegi v odboru za zunanje zadeve. Prejšnji teden sem se srečala z člani opozicije, moji kolegi iz Alde so vsi, ne glede na politični položaj, v opoziciji ali v koaliciji, ne glede na primer Julije Timošenko. kjer je šlo za neodvisno odločitev sodstva, vse upajmo. In vsi so povdarjali pomen tega predružitvenega sporazuma, saj se želijo vključiti v Evropsko unijo in ne želijo spet eh, priti pod nadzor Moskve. Vsi vemo, da Rusija močno pritiska in uporablja različne metode za vsega to, da bi povečali svoj pliv na dober in slab način. Ukrajina poskuša zleči v carinsko unijo, ki jo imajo z Kazahstanom in Belorusijo. Če tega politično ne boste razumeli, potem bomo, naredili napač, bomo sprejeli napačno odločitev. Torej, ne glede na čustvene odzive in izjave ki smo jih je danes slišali, vendarle predlagam in močno upam, da bomo lahko ostali pragmatični in da bomo razumeli, kaj se dogaja v naših vzhodnih evropskih državah. Imel sem nekaj flash o tem, da Moskva ni zadovoljna z odločitvijo sprejeto v Kijevu. Gospa Zalevski. Uh. Thank you very much, Chairman. I'm... Gospod Zalevski. Tukaj govorim tudi kot poroševalec eh, INTE. Uh, our colleagues here in uh, AFET that... Uh, mm. O trgovinski coni in uh, pridružitvenem sporazumu. Predlagali ste, da bi priložili glasovanje o resoluciji v AFETu sami smo se odločili, da bomo to v našem odboru storili danes. Zelo pomembno bo skoordinirati programe obeh eh, odborov. Mislim, da smo bili vsi od nas šokirani, ko smo slišali za obsodbo vsebino sodbe. Gospod Timošenko dobila največjo možno kazen v skladu z ukrajinskim kazenskim zakonikom. In verjamem, da je danes zelo pomembno, da vsi tisti v parlamentu, ki se za, resnično zauzemajo za evropsko integracijo v Ukrajini, pošljajo zelo jasno sporočilo ukrajinskim oblastem, da ne sprejemamo kršitev demokratičnih načel, da pa smo resnično naveličani odločitev ukrajinskih oblasti. Tukaj ne govorim zdaj o obsodbi gospe Timošenko, nočem se spuščati v razpravo, kakšne so povezave med sodišči in vlado oziroma oblastjo. Ampak prejšnji teden smo imeli razpravo v zgornjem domu ukrajinskega parlamenta glede dekriminalizacije določenih določil kazenskega zakonika, ki so bili tudi predmet sodnega procesa proti gospeti Mošenko. In to, kar smo pričakovali, da se bo zgodilo, se ni zgodilo. Pomembno je dejati, da se zauzemamo za ukrajinske ljudi, za ukrajinsko družbo. Ta pridružitveni sporazum in razširjena poglobljena eh, prostotrgovinska cuna je namenjena ljudem. Smo pa resnično naveličeni tega, da oblasti tvegajo interese eh, svojih ljudi s svojimi odločitvami. Hvala lepa, gospa Nikolaj. Nikolaj. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Govorila bom romunsko. Brez dvoma. Se moramo vsi zauzemati za spraševanje pravne, načela pravne države. Zelo bi me veselilo, če bi to bila prioriteta v odnosih med državami članicami Evropske unije. Podobne probleme smo imeli v Romuniji. Ampak ste ne bi začenjala spet razprave o tem. Ne vem, zakaj bi nas eh, nek eh, pravni postopek preprečal obravnavo pridružitvenega sporazuma ki oblikuje odnose med Ukrajino in Evropsko unijo. Ta sporazum je v interesu tako Evropske unije kot tudi Ukrajine. Seveda. Je sodni postopek proti gospodi Mošenko prinesel rezultate v skladu z ukrajinsko zakonodajo. Zdaj ne vidim nobenih dokazov za to, da bi politika vplivala na sodstvo v Ukrajini. Mislim, da ne bi smeli prelagati eh, glasovanja zaradi tega. Poročilo je dobro, ustrezno in če moramo najti še kakšne predloge sprememb in zato potrebujemo še nekaj časa, je to dober razlog, da zadevo preložimo. Ne smemo pa prelagati tega poročila zaradi čustvenih eh, odzivov na nekatere zadeve, ki so se danes zgodile v Ukrajini. Evropska unija običajno ne zauzema strani in ne podpira to ali drugo stran v odnosu z vzhodnoevropskimi državami, bi morali spodbujati odnose z državo, z ljudmi, ne pa z posamezniki v tej državi. Se moramo razpravljati o poročilu, ki mora koristiti obema stranema. Na ne smemo gledati kot na priložnost, da predlagamo odločitve v zvezi oziroma na račun sodnega postopka proti gospodu Timošenko. Gospod Koval. Hvala lepa. Pridružil bi se mojim predgovornikom vse politične skupine oziroma stranke v Ukrajini razen radikalcev izhajajo iz tega, da bi morali nadaljevati za pogajanji. V tem smislu se je izjasnila tudi gospa Timošenko. Danes dopolne smo zastopali enak eh, kastališča. Ne bi smeli spremenjati procesa, pogajanja bi morali peljati naprej in sporozum bi morali parafirati še v tem letu. Kasneje se bom lahko naprej pogajali o tem, kako bo ta sporozum začel veljati. Danes eh, so se prebudila čustva, kar je popolnoma razumljivo, tudi očitki, ki smo jih oblikovali, so to pokazali, ne gre za nekaj, kar se nanaša na neko osebo. Gre za sistemsko vprašanje. Tukaj ne gre samo za gospod Timošenko, ampak tudi druge predstavnike opozicije. V Ukrajini obstaja interes eh, ukrajinske družbe in podoben interes vlada tudi v Evropski uniji med eh, oranžno revolucijo, smo sklenili sporozum. In vsi v Ukrajini pričakujejo, sploh prebivalstvo pričakuje, da se bodo ta pogajanja izpeljala do konca. Gospod Kriščenko je bil danes z nami in dejstvo, da je hkrati bila sprejeta sodba na sodišče proti gospodi Mošenko, to se mi zdi na ključje. Mislim, da tega ne bi smeli pretirano poveličevati. Pogajanja je treba pripeljati do konca, politično vprašanje pa bomo postavljali in na ne odgovarjali kasneje, ker ti danes eh, ne bi smeliti tako daleč, da bi ostavili pogajanja. Hvala lepa, gospod Lanzvergis. Mr. Lanzvergis. Gospod Lanzvergis, izvolite. Uh, thank you, Mr. Chairman. It's only a small remark similar to some other. Hvala lepa. Nekaj pripomp, uh, kot uh, tudi drugi, če bomo protestirali proti temu sodbi proti gospod eh, Tvšenko in bo to prineslo preložitev, sprejema preložitvenega sporozuma. Bo to kazen? Ne, Janukoviča. Eh, mogoče bo to negativno za njegove nasprotnike, ampak bo tudi nasprotno z interesi Ukrajincev. In na to bi morali misliti, spomniti se na podobne situacije. Hvala lepa. Še enkrat, gospod Brok, za 30 sekund. Ich, uh, na osnovi predzadnje govora ne vem, kako nas zdaj postopamo ali bomo nadaljevali s pogajanji, kot da se ni nič zgodilo. To bo odvisno od eh, pogajanj naslednjih eh, dneh. Eh, ne smemo ukrajinski strani dati vtisa, da se zdaj ne bo zgodilo prav nič. In mogoče se bo parlament, Evropski parlament vrnil na to vprašanje drugo leto, ko bo šlo za vprašanje ratifikacije. Nekaj se že mora zgoditi v Kijevu, najti treba neke mnesne rešitve tako, da boste obe strani lahko ohranili obraz in da bomo zagotovili ustrezen razvoj. Hvala lepa. Okay, thank you. <clears throat> Actually, we have, uh, Dejansko smo. Zbrali osnovna stališča je bila, da preložimo vse skupaj. Drugo mnenje pa je bilo, da eh, podaljšamo rok za zložitev eh, predlogov sprememb in dožimo nove predloge. In potem je bil še en predlog, da zadeve ne bi prelagali. To je povzetek eh, te razprave, potem se bomo pa odločili. Gospod Koval za 30 sekund dosyć mocne sygnały polityczne i wiem, że ich jest. E, kratka replika gospodu Obroko. Dejansko moramo poslati jasen politični signal pogajanja. Imajo svoj mandat, sledijo svojemu mandatu. To je strokovni in tehnični postopek pred ratifikacijo, ob ratifikacije lahko potem izpostavljamo in odgovarjamo na politično vprašanje. Mislim, da to je eh, popolnoma jasno. Well, Hvala lepa. Prosim gospoda Legutko, da povzame razpravo. Hvala lepa, gospod in gospodje, za vse vaše pripombe, tudi podporo. Mislim, da ste tukaj postavili celo vrsto vprašanj. Ključno vprašanje je, kaj bomo priporočili. Ja, priporočamo mm, suspens eh, pogajanj o pridružitvenem sporazumu ali bomo priporočali zaključek pogajanj o pridružitvenem sporazumu. In sam ne dvomim to, da bi morali priporočati ta zadnje, ne ta prvo. Ampak kar je prišlo do dogodkov ki so bili za večino od nas eh, zelo zaskrbljujoči, sem predlagal, da bi morali razmisliti o predstavitvi in priložitvi glasovanja za to, da rašistimo zadeve. Kar se je danes zgodilo, je spodbudilo čustva, kar je popolnoma razumljivo in bil bi presenečen, če bi bilo drugače. Vendar pa moramo sprijeti jasno, razumno odločitev o elementih, ki si navidezno nasprotujejo. Potrebno je zaključiti pogajanja, hkrati pa dati jasen signal ukrajinskim oblastem, da ne sprijemamo prakse ki smo ji bili priča. Zato mislim, da sem se strinjal z vsem, kar ste povedali, čeprav ste govorili tudi o nasprotnih, nasprotujočih si zadevah vsak. Ima pravico do svojega mnenja in vsak ima na svoj način naprav. Moramo pa oblikovati neko dosledno stališče, ki bo tako v interesu Evropske unije in okra in ne. Vlade pridejo in grejo, stranke pridejo in grejo, ampak ljudstvo pa vedno ostaja. Hvala lepa very much <clears throat> as I understand there will be a meeting uh, between you and uh, the Mislim, da bo tudi sestanek med vami in drugimi poročevalci v senci jutri, če sem prav razumel. In potem bomo videli, kako se bodo zadeve razvijale naprej. In potem bomo tudi bliže odločitvi v tem smislu. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo. Zadnjo točko na našem dnevnem redu, gospod Galer, je bil vodja delegacije našega odbora pri Afriški uniji v začetku septembra. Zato prosim gospoda Galerja, da prevzame besedo in predstavi zaključke. Eh. Hvala lepa, dragi kolegi. Yes, uh... Prosite, še vedno imamo eno točko na dnevnem redu in pravkar smo jo že pričeli obravnavati. Hvala, kolegi, za vašo zanimanje. Torej, delegacija treh je obiskala Afriško unijo. Želel bi si, da bi bila ta delegacija večja, tudi glede na politični obseg. In to je bila prva delegacija, ki smo jo poslali v imenu odbora za zunanje zadeve. Ne gre torej za običajen pristop. Uh, ponavadi gre namreč za razvojni pristop, ampak gre za vizijo Afriške unije v prihodnosti, za Afriško unijo kot partnerico Evropske unije. Želeli smo oceniti sposobnosti Afriške unije, ko gre za izgradnjo institucij, za spodbojanje politične integracije, Eh, na kontinentu in pa uh, za ustvarjanje ustreznih kapacitet. Mislim, da so ta vprašanja ključnega pomena, če želi Afriška unija igrati pomembno vlogo v Afriki. Sestali smo se eh, z predstavnikom za gospodarske zadeve in pa za zunanje zadeve in. Sestali smo se tudi s premijejem Etiopije, ker se je ta obisk odvijal v Etiopiji, pa tudi z veleposlaniki Južne Afrike, Alžirije in pa ZDA, veleposlanikom ZDA pri Afriški uniji in pa z veleposlanikom Združenih narodov eh, pri Afriški uniji. Imeli smo tudi okroglo mizo z vsemi veleposlaniki Evropske unije. Kateri so glavni zaključki? prvič Evropska oziroma Afriška unija postopoma prehaja od eh, potencijalnih možnosti do konkretnih rezultatov. Finančna podpora Evropske unije je bila ključnega pomena v tem pogledu. To je pomembno tudi za dolgoročno perspektivo, kajti pomembna je vzpostavitev institucij, ki bodo lahko uh, uspodbujale politično integracijo na afriškem kontinentu. Naša strategija za sodelovanje z Afriško unijo je učinkovita, imamo delegacijo za sodelovanje z Afriško unijo in ta igra ključno vlogo pri rednih stikih z Afriško unijo. Gre za uspodbujanje napredka in pa prevzema odgovornosti strani Afriške unije. Dajemo tudi proračunsko podporo, mislim, da bi morali s to proračunsko podporo nadaljevati. Afriška unija pa bi morala razviti tudi sposobnost samofinanciranja. Naša proračunska podpora, naša finančna podpora je ključnega pomena. Še zmeraj eh, smo glavna donatorka Afriške unije. Libija je dajala prav tako zelo velik prispevek. Muammar Gaddafi je financiral tudi prispevek 17 drugih afriških držav eh, k Afriški uniji. Kaj se bo sedaj zgodilo s tem, bomo šele videli. Če bo nova Libija, ki bo zagotovo še boljša država, pripravljena nadaljevati z tem prispevkom, bo to še toliko bolj pozitivno. Poleg tega želijo tudi drugi globalni akteri igrati pomembno vlogo v Afriki, zaradi tega je to partnerstvo ključnega pomena. Še prav posebej v tem trenutku, ko uh, Kitajska vedno bolj aktivno deluje v Afriki. Nadaljno pomembno vprašanje je vprašanje lasništva Afriške unije v povezavi z afriško krizo in ne bom lagal, da smo slišali precej kritik glede predvsem NATO, ne toliko Evropske unije, ampak pravzaprav gre za eno in isto staj so države članice v obeh Eh, namreč Afriška unija je imela občutek, da so bili nekako potisnjeni ob rob, eh, da so bile odločitve sprejete mimo njih, eh, da NATO in Evropska unija ne bi smele pričeti z kampanjo v Libiji, da je bila Afriška unija že na mestu samem, da je pričela s pogajanji. Naš občutek pa, oziroma naš vtis pa je bil takšen, da če NATO ne bi posredoval v Bengaziju, bi prišlo do masakra. prispel, je že skrajni čas, da posežemo v situacijo. In vidimo, da se v Libiji počasi dogodki razvijajo v to smer, da bo država sposobna sodelovati z Afriško unijo. skušajo enotno delovati eh, v okviru misije Amisom, to je misija v eh, Somaliji, eh, torej Afriška unija kaže, da je s tem primerom, da je sposobna delovati v primeru afriških kriz. In afriške krize morajo načeloma rešiti afričani sami. Poleg finančne in tehnične podpore za izgradnjo institucij in pa kapacitet, eh, obstaja tudi potreba po eh, več vojaških verih, če naj bi bila Afriška unija učinkovita. Zelo konkreten je bil predlog glede Amisoma. Takrat eh, jim je bilo namreč obljubljenih več vojaških helikopterjev za vzpostavitev blokade eh, na obali eh, Somalije. To je izpostavil torej predsednik Afriške unije in dejali so, da niso dobili pozitivnega, dejali, da niso dobili niti pozitivnega odgovora od Evropske unije, niti od eh, varnostnega sveta. Torej, Afriška unija potrebuje boljšo opremo, če želi upravljati dejavnosti povezane z afriškimi krizami afriški kontinent je izjemno velik in zato pristop od zgoraj eh, navzdol ne bo zadostoval, potrebno je poskrbeti tudi za pristop od spodaj navzgor, torej je potrebno okrepiti regionalno integracijo in pa organizacije, ki že obstajajo na tem področju, imajo zelo ambiciozno agendo in Afriška unija bo pri prihodnem vrhu sprožila novo pobudo za ustanovitev enotnega afriškega trga medtem eh, pa lahko veliko dosežejo že z regionalnimi sinergijami. Te so ključnega pomena za nadaljno integracijo. Slab je demokratični nadzor znotraj eh, Afriške unije in sicer eh, na vladni ravni, pa tudi kar zadeva parlamentarni nadzor. tukaj gre predvsem za proces sprejemanja odločitev v Afriški uniji. Vodim tudi delegacijo za odnose z panafriškim parlamentom in eh, ta parlament je institucionalno nekoliko potisnjen ob rob eh, in tudi regionalno precej razdeljen. Torej, potrebno je spostaviti eh, boljši institucionalni sistem znotraj Afriške unije. V Etiopiji pa smo se sestali s premijejem in naj rečem, da je to odločen mož eh, po eni strani. Je Etiopija stabilizacijski faktor v primerjavi z drugimi sosedami, vendar pa kljub temu nismo zadovoljni z uh, stanjem demokracije. Drugič po letu 2005 smo imeli opazovalno misijo, ki jo je vodil naš nizozemski kolega Tajs Berman in niso mu dovolili, da bi se vrnil in predstavil končno poročilo in ponovno sem dejal premijeju, da je to nespremljivo in da ta parlament zagotovo ni, ni pripravljen sprejeti takšnih dejanj. In to je vodilo tudi k določenim posledicam, recimo v memorandumu o razumevanju. Z Tunizijo smo se dogovorili in sicer smo to tudi izredno zapisali v ta memorandum o razumevanju, da se bo lahko vodja opazovalne misije vrnil in podal končno poročilo. In uh, v zaključek še, kakšna je vloga Evropskega parlamenta. Mislim, da bi morali nadaljevati za našo podporo institucionalno podporo Afriški uniji, to je ključnega pomena. Poleg eh, tega je potrebno uh, zagotoviti spoštovanje uh, načela pogojevanja in pa odgovornosti do Evropske unije. Poleg tega je potrebno pomagati regionalnim organizacijam, ki so gonilo politične in pa gospodarske integracije. Poleg tega pa bi morali, in to je bila sogov, želja številnih sogovornikov, eh, financirati ustanovitev panafriškega programa za konstruktiven pristop do afriškega kontinenta. Imeli smo panafriški vrh In naši sogovorniki na afriški strani so dejali, da je potrebno preseči logiko AKP, vsi poznamo sodelovanje v tem okviru in v Addis Abebi je bilo rečeno, da bi morala Evropska unija obravnavati Afriko kot enoto, ko gre za pripravo politike Evropske unije. In zaradi tega mislim, da bi morali Kotonu in pa strategijo EU, eh, Afriška unija, nekako združiti. In še zadnja točka, demokratični dialog. S tem moramo, potrebno nadaljevati, s tem moramo nadaljevati, potrebno pa je govoriti tudi o eh, dolgoročnem samofinanciranju in pa eh, demokratični odgovornosti odbor za zunanje zadeve bi moral ostati v stiku z eh, Afriško unijo, še prav posebej, ker, eh, na, ker imamo na tem kontinentu opravka z krizo, eh, deloma tudi v našem neposrednem sosedstvu, eh, deloma eh, so te krize od nas eh, bolj oddaljene, ampak vseeno imajo učinek na nas in zaradi tega mislim, da moramo to obravnavati tudi v odboru za zunanje zadeve. Najlepša hvala. Well, thank you. <clears throat> I think... Najlepša hvala. Mislim, da veste, da dobro vemo, kako stvari potekajo na drugi strani. Obisk je bil uspešen. Predlog, ki ste ga podali, namreč, da bi morali spostaviti nekakšne letne stike z Afriško unijo, pa je zelo dober. Dobro, ali želi kdo še kaj dodati, želi kdo zastaviti kakšno vprašanje? Če ne, potem se vam zahvaljujem. Hvala lepa, gospod Galar. Naj vas spomnim, da bo jutri potekala naslednja seja in sicer med 12.30 in 13.45 z nami pa bo komisar Füle, ki bo govoril o širitvenem svežnju. Najlepša hvala, to je vse za danes. Thanks.